Bene, buongiorno a tutti. Eh, non siamo... Dobar dan vsem, ni nas prav veliko v dvorani. Ampak, če želimo pravočasno začeti z razpravami in če želimo pravočasno sprejeti goste, potem moramo spoštovati naš dnevni red in ne čakati zamudnike. Nekaj minut bom namenil spremembam dnevnega reda sekretarjat vam je že sprejel, da bo razprava o službi za zunanje politično delovanje Evropske unije. Poročevalec je Elmar Brok, ki je bila predvidena za sredo, da bo ta razprava predsta predstavljena na sejo 4. maja. To je novost v dnevnem redu. Sicer pa ste že prejeli sporočilo strani sekretarjata. Kljub vsemu sem to moral napovedati še ob začetku te seje. Odobrimo lahko zapisnika z 1. februarja 2010 in 22. in 23. marca, če seveda ne bo nobenih pripomp do konca te seje. Sedaj pa že lahko pozdravimo dr. Piera Morela, posebnega predstavnika Evropske unije za Centralno Azijo, ki je danes z nami z namenom izmenjave mnen o situaciji v Kirgiziji. 20. aprila je visoka predstavnica in podpredsednica komisije Catherine Ashton o tej temi spregovorila v plenarnem zasedanju. Izvedeli smo, Da. Naj bi Pierre Morel odpotoval v to državo in da naj bi tam koordiniral naše sodelovanje z OSEM in z Združenimi narodi ter mednarodno družbo. Danes je z nami tudi gospod Barbaroci, ki je predsednik parlamentarne delegacije za odnose z državami Osrednje Azije, prisrčnega pozdravljam med nami in mu bom predal besedo na začetku razprave. Ne želim več zapravljati časa, kajti čaka nas zanimiva razprava, tako da besedo predajam Piero Morelu. Sami odločite, koliko časa potrebujete, vendar vas prosim, da ne presežete 10 do 12 minut. Izvolite, beseda je vaša. Eh, grazie, signor Presidente, è un piacere per me. Non è... Hvala lepa, gospod predsednik. V veliko veselje mi je, da sem danes tukaj z vami. Ni prvič, da sem v tem odboru in da imam priložnost pregovoriti o, o Srednji Aziji, ampak ta trenutek je zelo zanimiv trenutek v zgodovini tega območja in upam, da bom lahko odgovoril na pričakovanja vašega odbora. Hvala lepa, gospod predsednik. Sledil bom vašim navodilom. Podal bom sintetično predstavitev in poskušal bom zajeti glavne teme. Morda ne bom predstavil vseh podrobnosti, morda bomo to obdelali pri vprašanjih. To je zelo obsežna regija. In seveda je treba izbrati, o čem bomo govorili, kajti vsaka država je entiteta sama po sebi. To bomo videli še posebno pri Kirgiziji, ki je posebno področje. Torej začeli bomo z dogodki v Kirgiziji. Zakaj se bomo vprašali, zakaj se je to zgodilo? Vsi, tako v državi kot zunaj države, so bili presenečeni. Drugič, kako se je odzvala Evropska unija, kako se je Evropska unija vključila v dogajanje, kaj želi storiti in tretjič upoštevali bomo pripombe Evropskega parlamenta um, z aprila in pa tega, kar je povedala Catherine Ashton. Zastavlja so se nekatera vprašanja o tem, kakšna je strategija EU za osrednjo Azijo. Mislim, da je bilo pametno, da o tem spregovorimo nekaj besed, torej ali potrebujemo drugačno strategijo, v kakšni meri jo je treba spremeniti. Tudi tukaj bom eh, poskušal zastaviti nekaj smernic. Najprej, zakaj? Zakaj je tak razvoj dogodkov? Tukaj imamo notranje in zunanje dejavnike. Najprej notranje dejavniki. Kaj se je zgodilo v zadnjem času? Leta 92, po propadu Sovjetske zveze, se je Kirgizija osmosvojila. To je ena izmed držav, ki se je osmosvojila, kljub temu, da morda tega ni želela. Um, to je bila majhna republika v Sovjetski zvezi, ki so potem na koncu mednarodno priznali. Po prvem mandatu predsednika Akajeva so zašli v krizo. To lahko primerjamo um, s trenutno krizo. Je bila pa tista kriza nekoliko manj nasilna. Revolucijo 2005 smo imenovali revolucijo tulipanov, kajti takrat je šlo za sicer nekoliko burno, ampak vendarle miroljubno uh, spremembo režima v Biškeku. Razmere so bile podobne kot sedaj tudi volitve so bile um, ponarejene, bilo je veliko neredov, protestov, prav tako so bile zelo aktivne nevladne organizacije in pa opozicija. Torej šlo je za um, mirn prehod in spremembo oblasti, ni bilo žrtov. No, ta revolucija pa je posebljala voljo ljudi v, v Kirgiziji, za spremembe. Najbolj aktivna civilna družba je želela predvsem spremeniti sistem klientelizma. Tako je ta pseudo-revolucija um, sprožila še en cikl, ki ga pa vendarle poznamo. Torej, um, najprej so se začeli protesti, um, izrazili so avtentično voljo ljudi v državi, civilna družba je bila predvsej močna, se je znala organizirati in združiti ljudi. Še vedno smo v um, povezavi s predstavniki te civilne družbe. Potem pa je prišlo še do nestabilnosti oblasti. Vse skozi so s to angažiranostjo spremenili institucijo države, eh, šlo je za nekakšno demokracijo z ulice. To pomeni, da je prišlo vse skozi do protestov, potem do protiprotestov, vsi so angažirali svoje aktiviste, vsi so poskušali eh, pridobiti čim več protestnikov na ulice na svoji strani. Torej, to je bila nestabilnost, potem um, se je to končalo, konec cikla in na koncu je najmočnejši v politični igri prišel na oblast. Ta pa je potem um, si prisvojil vso oblast, celotni državni aparat in na koncu um, so zašli v nekakšen klanski režim. Torej, najprej demokratski pres, preskok, potem uh, demokratične spremembe, nestabilnost in pa boj za oblast preko različnih poti in potem tretji korak, um, prisvojitev oblasti v sistemu klanov. Torej, to se je zgodilo nekako v petih letih. Sedaj smo prišli do konca cikla. Ljudje so bili na koncu um, vladavine Bakijeva uh, 2005 zelo razočarani. In potem se je ta cikl, ki sem ga preopisal, ponovno začel. In sedaj se lahko vprašamo, kaj bo s krizijo po tem ponovnem demokratičnem preskoku. Ali se bo ta cikl še enkrat ponovil? Ali je to v bistvu usoda, ki čaka demokracijo v Kirgiziji. Prav tako so tukaj še gospodarski dejavniki. Tudi to je prispevalo k spremembam, kajti gospodarska kriza je imela velik vpliv na dogajanje v Kirgiziji, še posebno zato, ker je država odvisna od sredstev, ki jih izseljenci iz Rusije namenijo nazaj v Kirgizijo. Teh izseljencev v Rusijo okoli 400 do 500 tisoč. Kirgizija je zelo revna država še posebej v primerjavi s tistimi državami, ki imajo eh, veliko oglikovodiko. Potem pa še zadnji razlog, ravnanje vlade. Že prej sem govoril o tem, da so si klani prisvojili oblast, prisvojili so si vso naravno bogatstvo. Prav tako si je predsednik prisvojil vso politično oblast, vlada ni bila dobro urejena. Predsednik je tudi od premijeja in vlade nasplošno prevzel veliko oblasti. Prav tako je prišlo do veliko aretacij, do umorov, na to smo se v EU odzvali. V zadnjih mesecih so se zelo povišale tudi cene elektrike in pa vode. To je seveda prineslo tudi proteste in vedno večje nezadovoljstvo. Ob peti obletnici revolucije tulipanov je predsednik želel organizirati um, javne proteste in na teh protestih je dejal takole. Um, premagati moramo stare sisteme demokracije. Dejal je, potrebujemo posvetovalno demokracijo. No, vidite, kako zelo neprimeren sistem je bil to. Um, med protesti v Talasu 6. pa se je predsednik odločil, da bo zatrl vso opozicijo. In to je bila priložnost za to, da so se opozicijske sile združile in skupaj um, zahtevale uh, osvoboditev voditeljev opozicije. Torej, vse skupaj nastalo zaradi napačnega političnega upravljanja države in to je prineslo nezadovoljstvo ljudi. Vse skupaj se je končalo v tragediji. Uh, sedmega um, so pred predsedniško plačo um, streljali ljudi. 84 ljudi umrlo, to je bila prava tragedija za Kirgizijo. Kaj se je torej zgodilo? Prvič se je zgodilo, um, da se je zgodila takšna tragedija. Um, kot rečeno, pri spremembi uh, sistema Akajeva je bilo vse skupaj veliko bolj mirno. Potem pa so tukaj še drugi zunani dejavniki. Tukaj ne bi preveč spekuliral. Zaenkrat še ne moremo reči točno, kaj se je zgodilo. Ni še preteklo za dosti časa. Uh, nekateri so dejali, da je na dogodke vplivala Rusija. Glejte, dogodki, ki sem jih um, orisal, um, so se dosti zgovorni, da um, ni potrebno, da um, še enkrat na novo um, razlagamo dogodke. Bi pa vseeno omenil dva objektivna dejavnika, ki sta del celotne krajine. Prvič, budimo jasni, vse skozi uh, februarja, marca smo videli, kako so ruski mediji vedno bolj um, ustrajali pri tem, da je ba režim Bakijeva šibek. In ruski mediji so bili vedno bolj nestrpni do ravnanja predsednika Bakijeva. Drugič, 1. aprila, torej pet dni pred eh, dogodki v Talasu, ki so sprožili celoten postopek, smo slišali ruse, ki so dejali, da bodo napovedali davek, um, 100 odstotni davek na gorivo, ki se izvaža v Kirgizijo. Takšna odločitev 1. aprila je seveda um, močno vplivala na dogodke v Kirgiziji, v kmetijstvu. Stroški za ljudi so se močno povečali. To je dejstvo. Torej, kaj ne si mislimo o tej vladi? prvič. Ja, v glavnem eh, so v tej vladi nekdani ministri. Ti ministri so bili nad predsednikom zelo hitro razočarani. Eh, po letu 2005 so se vedno bolj umikali od predsednika. Nekateri so celo zaprli. Torej, vse skozi smo bili v stikih z njimi in v teh zadnjih petih letih smo jih poskušali podpirati. Danes je to demokratična opozicija predsednika eh, v Kijevu in vedo, da so v zelo paradoksalni situaciji. To radi priznajo. Sedaj želijo, da se vrnejo v vladavino prava oziroma v ustavni sistem. Še enkrat pa pravijo, da je potrebno poštevati um, eh, posebnosti Kirgizije. Včeraj je vlada sprejela predlog ustave. Um, pri tem je sodelovala tudi Beneška komisija in tukaj so zasnovali parlamentarni sistem. Predsednik Bordan ima samo častne vloge, protokolarne vloge, ampak vendarle um, skrbi za razmere v državi. Kljub temu pa parlament imenuje predsednika vlade in predsednik vlade ima glavno vlogo v državi. To je zelo jasna odločitev tako želi Kirgizija reči, pogledajte, na tak način želimo um, odpraviti prejšnje razmere, ko je celotno državo obladoval predsednik. Torej, to je jasno sporočilo. Kako se odziva Evropa? Tukaj bom kratek. Naj omeni samo nekaj ključnih dejavnikov. Gotovo se spomnite, kaj je povedala um, Catherine Ashton 7., 8. in pa 9. aprila poslali so me na misijo v Kirgizijo, tako da eh, jim uh, sporočim naše sporočilo, torej, da se je treba vrniti v mir, vrniti v javni red in pa v vladavino prava ter pa v ustavno demokracijo. Torej, v naslednjih dnevih sem bil tam, od 10. do 14. aprila sem bil v središču dogodkov v Biškeku. Uh, Um, sodeloval sem tudi s OZN in pa s OSEM, vse skupaj, uh, že na začetku smo začeli dobro sodelovati in mislim, da smo imeli vse skozi isto sporočilo. To sem že povedal. Mislim, da smo pomagali k temu, da so uh, politiki delovali bolj razumno in da so iskali rešitve k bolj miroljubnemu razreševanju konfliktov. Tako so želeli poskrbeti, da um, bi tudi po um, strmoglavljenju Bakijeva živeli v miroljubni državi. Torej, predvsem želimo zasnovati časovni načrt k vrnitvi um, demokraciji. To je zahteval tudi svet um, ministrov za zvorane zadeve Evropske unije. Um, besedilo um, ste dobili. To je torej logika našega sporočila. Imeli smo neformalno srečanje z ministri. Um, jutri v Bruslu bomo imeli neformalno srečanje um, z ministrom iz Kirgizije. To je torej zaenkrat vse. Poznaj bom govoril o Srednji Aziji na splošno. Uh, sedaj pa um, se lahko osredotočimo na vprašanja. Hvala. Grazie, dottor Morel. Stato... Najlepša hvala, doktor Morel. Zagotovo ste spoštovali čas, ki vam je bil na voljo. Niste bili predolgi v svojem uvodu. Sedaj pa bom besedo predal predsedniku Bartolociju, predsedniku parlamentarne delegacije Evropskega parlamenta za sodelovanje z državami Osrednje Azije. Torej, preden pa, naj, preden pa mu predam besedo, naj vas opozorim na sporočilo za medije Catherine Ashton, ki je rezultat eh, včerajšnje seje ministrov za zunanje zadeve. Torej, prejeli ste to sporočilo, ki ga lahko preberete pred začetkom razprave. Predsednik Bartoloci, prosim, če se lahko omejite na deset minut. Hvala lepa. Najlepša hvala kolego Albertinijo za izrečeno dobrodošljico. Rad bi se zahvalil tudi Pieru Morelu, ki je odlično predstavil situacijo v Kirgiziji. Sem predsednik delegacije za odnose z Osrednjo Azijo in menim, da mora Evropska unija temu območju posvetiti posebno pozornost. Še prav posebno zaradi trenutne situacije in pa zaradi varnosti, ki je tudi v mednarodnem interesu. Poleg tega Evropsko unijo to področje zanima tudi iz energetskih razlogov. Naj se posvetim nedavni situaciji v Kirgiziji. Izrekel sem sožalje z žrtvami nasilja. Ugotovili smo, da je revolucija pred petimi leti vzbudila veliko upanje v tej državi. In nekaj časa se je zdelo, da bi lahko Kirgizija bila vzgled za druge države osrednje Azije. Skušala je vzpostaviti bolj demokratično družbo in svojim državljanom zagotoviti boljše pogoje za življenje in delo. Nažalost pa moramo ugotoviti, da to upanje ni bilo uresničeno. Povečalo se je nezadovoljstvo med državljani, poleg tega je prišlo tudi do okrepitve nepotizma v državi in vse skupaj je pripeljalo do nedavnih dogodkov. Dobro vemo, da ima Kirgizija strateško lego na tem področju in da ima zato tudi Evropska unija tam velike strateške interese. Poleg tega, da sem predsednik delegacije, sem tudi podpredsednik delegacije za vzpostavitev našega partnerskega sporazuma z Kirgizijo. In v Bruslu smo se srečali z svojimi kolegi iz Kirgizije in spregovorili tudi o problemih v državi. Evropska unija želi pomagati razvoju v tej regiji, kar smo zagotovili tudi našim kolegom iz Kirgizije. Težave, s katerimi se država trenutno srečuje, so povezane tudi z pomankljivim gospodarskim razvojem. Ni dovolj investicij in zaradi tega ima Evropska unija pomembno ulogo. Zagotoviti mora ustrezne instrumente, poleg tega pa jih trenutno poteka tudi revizija strategije za osrednjo Azijo, ki bo upoštevala tudi te vidike. Ti vediki se zadevajo tudi druge države kot, Čaž, kot Čađikistan, Uzbekistan in tako naprej. Torej gre za zelo pomembno politično območje v osrednji Aziji. Potrebno je spostaviti gospodarski razvoj in politično stabilnost, poleg tega pa je potrebno poskrbeti za demokratični sistem, ki bo odprt in odgovoren. Razviti je potrebno svobodne medije, podpreti je potrebno civilno družbo, vse to so temeljni pogoji za razvoj v državi. Evropska unija mora poskrbeti za stalna prizadevanja v tej smeri. Pri tem pa moramo seveda upoštevati postopke, ki veljajo v Evropski uniji. V okviru prihodnega plenarnega zasedanja naj bi odobrili resolucijo, ki bo potrdila zavezo Evropskega parlamenta in Evropske unije za konkreten poseg v to območje, ki zahteva tudi ustrezno politiko Evropske unije, ki bo namenjena stabilizaciji celotne regije in pa uspodbojanju demokracije v regiji. Ne moremo se omejiti zgolj na želje, ampak moramo poskrbeti tudi za konkretne posege. Zaključki sveta se mi zdijo še, ne vem kako bi se izrazil, precej splošni gre za skupek dobrih namenov, ne gre pa za konkretne pobude. Danes sem se srečal pred dvema urama z veleposlanikom Kirgizije, gospodom Azirjem, in veleposlanik je menil, da začasna vlada nadzoruje celotno državo približno 300 je še privržencev nekdanjega predsednika. Začasna vlada je sprejela, kot je povedal tudi posebni odposlanec Pierre Morel, je sprejela oziroma predvidela akcijski načrt za vrnitev k demokraciji. Ta vsebuje načrt za organizacijo referenduma 27. junija. Povabljeni bodo tudi mednarodni opazovalci in sistem v državi se bo spremenil iz predsedniškega v bolj parlamentarnega. Tako se je odločila začasna vlada skupaj z predstavniki NATO, Država pa se nahaja v dramatični situaciji, zaradi tega bi bila potrebna tudi humanitarna pomoč Evropske unije. V resoluciji, ki naj bi jo sprejel Evropski parlament prihodnji teden, oziroma o kateri naj bi najprej razpravljal in jo potem sprejel, v tej resoluciji je potrebno pozvati komisijo, da poskrbi tudi za humanitarno pomoč Kirgiziji v obliki tudi živil, ki so nujno potrebna za pomoč državljanom. Veleposlaniku sem povedal, da je zelo pomembno, da se rešijo varnostni problemi v državi in sicer na miren način. Poleg tega je potreben hiter napredek v smeri demokracije. Evropski parlament se zaveda situacije v Kirgiziji in bo skupaj z drugimi evropskimi inštitucijami skušal zagotoviti podporo državljanom Kirgizije v tej težavni in edinstveni situaciji. Mislim, da bi to morala biti tudi usmeritev političnih skupin ko bodo pripravljale resolucijo, ki naj bi jo sprejel Evropski parlament. Vabim Evropsko komisijo, da poskrbi za konkretne predloge, kajti prebivalci Kirgizije se nahajajo v zelo težavni situaciji. Hvala lepa, gospod Bartoloci. Sedaj pa se vas je kar nekaj javilo k besedi.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 glede na sklepe sveta, lahko rečem, da so predvideni ukrepi nekoliko premalo resni, premalo zahtevni. V neki ali ne piše, da je potrebno spremljati razmere v regiji, treba je vključiti mednarodne akterje in tako dalje. Piše, ampak takšna formulacija pa ne kaže, kako zelo resna je težava v tej regiji ne kaže, kako zelo resni so ti dogodki. Resolucija parlamenta pa mora predlagati konkretne ukrepe. Tako bomo pomagali ljudem v Kirgiziji na poti v demokracijo. Prav tako pa moramo poslati tudi jasno politično sporočilo. Treba je pokazati, da se Evropska unija dejansko zanima za celotno regijo. Imam pa konkretno vprašanje za poslanca Morela, vaše ekscelenca. Tukaj sta dva velika akterja, Rusija in pa ZDA. Začasna vlada ima gotovo predvsej demokratično vizijo, ampak nekateri elementi v vladi pa so elementi iz prejšnjega režima, če lahko tako rečem. Gotovo bodo poleti dosegli dogovor z ZDA. Torej, ali ta nov razvoj dogodkov kaže pot v demokracijo na ameriški način, ali pa bo to bolj ruski sistem, kajti Rusija ima tam več političnih vzvodov in pa več vpliva kot pa ZDA. Lepa, gospod Nikolajeva, gospod Petrle, poročevalec za Tačikistan. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa. imam nastavljeno. Jaz sem pred petimi leti od blizu spremljal kot dogajanje v Kirgistanu kot posebni poslanec od poslanec e, Ovseja in e, ne uživam v dejstvu, da se je dejansko e, model ponovil s tem, da takrat ni bilo toliko nasilja, sedaj eh, smo imeli, eh, oziroma je bilo tam veliko mrtvih. V bistvu bi rekel, da se je stanje poslabšalo. Ni se zgodil demokratični napredek, pa tudi gospodarsko država ni šla naprej. In eh, ta država nima neke zaloge demokratične alternative, ki bi lahko stvari bistveno spremenila. Že drugič so se je opozicija rekrutirala iz nekdanjih vladnih oziroma predsedniških vrst. Nekoč je bil gospod Bakijev, eh, tesen sodelavc predsednika Kajeva, sedaj pa je gospa Otumbajeva, ki je bila nekoč zunanja ministrica, pri njem eh, prevzela novo vlado, se pravi, rekrutirajo se no, opozicija iz, iz eh, vladajoče ekipe. In eh, jaz mislim, da je treba zelo resno vzeti eh, to situacijo na znanje. In jaz mislim, da lahko Evropska zveza svojo jasno politiko eh, prispeva k dokazu, da ni nujna naslednja ponovitev v istem smislu, ampak da je možen ehm, kvaliteten preskok v nekaj drugega. Jaz sem vesel, da ta akcijski načrt za eh, ponovno vzpostavitev reda in demokracije prinaša že nekatere spremembe, vendar mene predvsem skrbi, kaj bo po tistem, ker nekaj takega se je enkrat že, že zgodilo, ampak potem ni bilo pravega nadaljevanja. Jaz mislim, da je zdaj prilika za Evropsko zvezo in za njeno strategijo in za njen angažma, da sodeluje v takem procesu, ki ne bo samo utrdil demokracije, ampak predvsem prinesel dobro vladanje in kmalo tudi prve razvojne impulze. Zato me predvsem zanima, kakšen bo akcijski načrt in naš angažma potem, ko se zgodi junija prvi del akcijskega načrta. E, ta država, če tudi mehna, je seveda za stabilnost e, zelo pomembna, ne glede na to, ali ima nafto ali, ali je nima in jaz mislim, da bi morala imeti v naši strategiji do Srednje Azije eh, tudi svoje posebno mesto. Skratka, rekel bi, da je eh, čas za akcijo. Pred petimi leti nismo eh, imeli posebnega predstavnika, sedaj ga imamo in jaz mislim, da je to področje, kjer moramo biti zelo pozorni, če nočemo imeti še več problemov. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Petrle. Beseda ima gospod Provera, prvi podpredsednik odbora za zunanje zadeve. Hvala lepa, gospod predsednik. Vprašanje za gospoda Morela, kar zadeva celotno poročilo. Ali menite, da bo v regiji prišlo do razvoja verskega ekstremizma? In Ali menite, da bo prišlo do priložnosti za razvoj islamskega ekstremizma? Predstavili ste situacijo, kar zadeva vzpostavitev novega demokratičnega režima. Ali menite, da bodo institucionalni premiki zadostovali, če ne bo prišlo do zavesti, do okrepitve politične zavesti, če ne bo prišlo do okropitve zavesti med državljani. Mislim, da bi se morali osredotočiti predvsem na civilno družbo, na izobraževanje in sicer v dolgoročnem pogledu. Kratkoročne pobude se mi zdijo premalo konkretne. Najlepša hvala, gospod Provera. Besedo ima naslednji govornik. Kolegica Vajdere. Najlepša hvala. Rada bi podala nekaj pripomp. Najprej sem razočarana zaradi sporočila sveta. Primerjala bi ga lahko s poročilom Lady Ashton v prvih dneh nemira in gre za preveč splošno sporočilo. Vključuje zgolj splošne pobude oziroma splošne fraze, kar zadeva demokracijo. Izjave so sicer pravilne, vendar pa ne skrbijo za konkretna dejanja. Rada bi nekaj konkretnih odgovorov. Malce sem namreč zmedana. Zanima me, kakšen je naš odnos do začasne vlade. Zanima me, kakšen je odnos do nekdanjega predsednika Kirgizije. Pred, preden je prišlo do puča, je Rusija že govorila oziroma svarila, kakšna je situacija v Kirgiziji nekateri poslanci, vključno z mano, smo opozorili, da bi lahko prišlo do vojaškega posega, kljub temu pa nismo storili ničesar in predvsej sem zaskrbljena zaradi takšnih splošnih opask. Kot rezultat nemira je prišlo do kraje orožja in protestniki imajo sedaj v lasti to orožje. Potekajo pa pogajanja z predstavniki predsednika. To je nekoliko čudno. Kako naj uravnotežimo svoj pristop? Ali bomo kot Rusija sprejeli to začasno vlado? Ali pa bomo poskrbeli za močno stališče Evropske unije, če bomo le spremljali dogodke, ne bomo imeli pravega vpliva na to strateško dogajanje. Mm, grazie, eh, Najlepša hvala, gospa Vajdere. Gospa Nevedalova. Ďakujem vám pekne. To som sa rýchlo dostala na rad. Uh, Uh, ja bi samo chcela mm, sa spýtať uh, v prvom... Eh, Lípa. Za besedo najprej naj se zahvalim gospodu Morelo za poročilo. Tako je videti, da se spoznati na zadeve in da v to vlagate veliko truda. Na vsak način je treba vlado vzeti resno. Moje vprašanje pa je, kakšni bodo konkretni koraki Evropske unije za izboljšanje situacije. Ni samo izgubljanje lepih besed o tem, kaj bi storili. Želim vedeti, kaj bomo dejansko storili, ali bomo povečali finančna sredstva ali bomo pomagali na humanitarnem področju. Kaj konkretno bomo torej storili? Gre za pomembno regijo, gre za mejno regijo z Afganistanom gre za nestabilno regijo in s tem se bo treba ukvarjati. Hvala lepa. Mislim, da bi bilo primerno, da morda naredimo kratek premor in sicer vprašanjih in da damo besedo Pjeru Merelo, da odgovori na zastavljena vprašanja. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa vsem poslancem za zelo pametna vprašanja. Poskušal bom odgovoriti čim bolj natančno. Poglejte, nekatere stvari bom morda povedal po drugačnem vrstnem redu. Najprej gospod Bartoloci govoril o tem, kako zelo pomembno je tranzicijsko eh, središče oziroma center Manas. Ja, ta baza je tudi za Evropsko unijo zelo pomembna ta tranzicijski center je center za um, vojaško opremo, za osebje in za drugo opremo. Tam tako pomagajo um, stabilizacijskim silam v Afganistanu. Letališče Biškek, manas je civilno letališče. Prej bila to vojaška baza po junijskem dogovoru. Dogovor je bil potem junija 2009 obnovljen, se sedaj to imenuje tranzicijski center. Vsak dan 600 ali 500 vojakov tam pristane in se potem pripravijo na odhod v Afganistan. Potem enako po koncu misije pridejo iz Afganistana, si tam odpočijo in potem ponovno odidejo nazaj v Afganistan. To je torej strateško pomembna točka za vse vojake. Torej, to velja praktično za vse države Evropske unije, ki imajo svoje vojake v Afganistanu. To pomeni, da je ta center za nas zelo pomemben. Bodimo jasni, strateška mreža ZDA omogoča to, da eh, pridobijo vojake tudi iz zaliva in druge. Kaj pa Evropska unija? To pa je za nas bolj direktna pot in v bistvu teže najdemo druge, bolj posredne poti. Že dvakrat sem bil v tem centru, In zato lahko rečem, da že vidimo, kdo prihaja v Afganistan in kdo odhaja iz Afganistana. To je zelo pomembna točka. Torej. V zadnjih nekaj mesecih smo imeli nekaj težav. Francija in Španija sta tam dobavljali tudi medicinske premočke v Arad iz Španije in pa prav tako so francozi tam dobavljali zdravniško in drugo opremo, prav tako pa tudi zdravnike in pa eh, letala v Dušanbej. Strinjam se s eh, predsednikom Paracin, torej ta vojaška baza Manas je zelo pomembna. Potem pa, pa Nikola, ja, res je, ZDA in Rusija, da, to sta velika partnerja, prav tako pa je pomembna tudi Kitajska. Kitajska mi na Kirgizijo in je torej zelo pomemben dejavnik v celotni strukturi. Prav tako je pomembno tudi ekonomsko, kajti Kirgizija je postala prehodna točka tudi za izvoz Kitajske v osrednjo Azijo. Torej, tako vidimo, kakšna je ta regija. Torej, pravite ruski ali ameriški model demokracije? No, ne bi dejal, da ne bo pravi model evropski, ampak gledajte, že prej sem dejal, takole. Politiki so se odločili za parlamentarno demokracijo. To smo videli prvič. Prav zato so zaprosili za mnenje tudi Meneško komisijo iz EU, tako da pregleda ustavo. Sedaj bodo do 18. maja um, ocenevali te dogodke. Lady Ashton mi je dala Eh, mandat, da spremlja dogodke v regiji. Čez kak teden bom ponovno odšel tja. Včeraj smo se s um, sekretarjem Beneške komisije strinjali, kaj storiti. Evropska unija in Beneška komisija, Svet Evrope, imate tukaj skupne interese. Evropska unija financira delo sveta in tudi pomaga Beneški komisiji pri delu. Gospod Markert, generalni sekretar Beneške komisije, je opravil veliko dela tudi na Balkanu, naprimer pri različnih ustavnih projektih. In on bo začel prvo fazo dela Sveta Evrope od 6. maja dalje. Predstavil bo prve pisne odgovore o tem, kaj se je odločila Beneška komisija. Prav tako eh, bo 11. maja odšla tja skupina strokovnjakov in sodelovali bodo v javni razpravi in eh, poskušali svetovati in pomagati. Torej mislim, da bomo tukaj poskušali storiti čim več in prenesti naše politične izkušnje v prave, konkretne odgovore. In tako bomo poskušali pomagati kirgizicem pri vzpostavitvi parlamentarne demokracije. Torej, ali je to dobra rešitev ali ne, kot ste prej vprašali. Glejte, um, v Kirgiziji je problem ravnoteže med severom in jugom. Ne želijo biti federalna država. To je majhna država, v kateri želijo imeti um, kirgizijske stranke za celotno državo, ne želijo imeti regionalnih strank. Torej, treba je upoštevati izkušnje iz preteklosti in predvsem je treba spodbujati nacionalno razsežnost Kirgizije. Kaj smo se že naučili? To, da morajo imeti na volitvah več kandidatov na seznamu, ne pa samo enega kandidata. Sveda veste, da parlamentarna demokracija to vključuje sama po sebi. Prej smo imeli torej predsedniško demokracijo in videli smo, če je na seznamu samo en kandidat, potem je jasno, da je to lahko samo klanska demokracija. Klanski voditelji na lokalni ravni na koncu zmagajo eh, na volitvah. To je vedno tako, čeprav se nekoliko ponastavi stvari. Ampak gledajte, torej, politično ravnotežje in pa um, politično dogajanje v regiji. Je torej za nas zelo pomembno, pri tem poskušamo pomagati, uh, tja pošiljati čim boljše strokovnjake, um, ki jih zbiramo iz celotne Evrope. Toliko. Torej, tisti iz prejšnjega režima, da in ne, že, ampak uh, bili so iz prejšnjega režima, kljub temu pa so jih uh, včasih poslali tudi v zapor. Uh, um, sodelovali so v revoluciji leta 2005 in potem so na koncu zavrnili sodelovanje s predsednikom Bakijevim. Takšno je bilo torej njihovo stališče. Jasno, to sicer ni nikakršno jamstvo za prihodnost, še vedno moramo biti zelo pozorni, moramo poslati sporočilo, ki je v skladu z našimi splošnimi smernicami. Res je, to so splošne smernice, uh, kot ste dejali. Ampak gledajte, na terenu pa. Vse skozi dajemo zelo natančna sporočila, pričakujemo, kaj um, dejansko želimo tudi začasni minister um, vlade bo um, jutri v Bruslju. Torej zahtevali bomo, um, da tudi Rdeči križ lahko obiskuje zapore, da se zmanjša zatiranje in tako dalje. Torej to so konkretne točke, pri katerih želimo napredek. In jutri bomo o tem konkretno govorili. Naslednje vprašanje, torej pravite, nove politiki, nova generacija. Um, nedolžni politiki. Tukaj moramo biti zelo pozorni. Glejte, tukaj nekateri govorijo o nekakšni tretji sili. Um, no, glejte, to je v bistvu bolj um, stvar športa. Um, to so nekatere kulturne in religiozne sile v regiji. Torej, novi politiki. Težko rečem, da so to dejansko neki novi politiki. Videli bomo, kaj se bo zgodilo, kakšne so njihove ambicije. Morda si ne želijo ravno demokracije. Mislim, tukaj uh, eh, moramo biti predvsej previdni. Prav tako ste omenili tudi uh, možnost um, islamskega ekstremizma. Ja, to je res možnost. Ampak sociološko gledano, um, ne pa teološko gledano, je Kirgizija sicer islamska. V Kirgiji živijo nomadi, islam je prišel tja šele poznaje. Njihove teološke korenine pa so popolnoma drugačne kot pa naprimer v Bukari ali pa druge, kjer je islamizem dejansko um, bolj uveljavljen. Torej, kirgizici so nomadsko ljudstvo iz gorovja, ki se potem ustalilo um, tam v 19. stoletju pod ruskim imperijem. Torej, to je bolj prijateljski islam, če lahko tako rečem. To je bolj kulturni, sociološki islam, ne pa teološki islam ali islamizem. Skratka, versko življenje je tam dokaj miroljubno. Imajo muftija za celotno državo, ta skrbi za miroljubno versko življenje v državi. V zadnjem času pa, naprimer v zadnjih 20 letih, so se na jugu začeli uveljavljati nekateri um, skraneži, naprimer gibanje Muzmukarir in pa nekatera druga gibanja. Ta se vidi tudi pliv iz Pešavarja. Leta 92 sem bil francoski veleposlanik in sem bil večkrat tudi v regiji Lakisakul. Uh, um, to je na nadmorski višini okoli 3000 metrov, to je zelo gorsko območje. In videl sem, da so se zdaj nekateri ustalili tudi ob jezeru Lakisakul. Skratka, vse to kaže naslednje. V Srednji Aziji je vedno več socialnega nezadovoljstva ljudje vedno teže živijo. Kirgizija je zelo revna država, ni elektrike, zima je zelo ostra in tako dalje, ni zadosti energetskih virov. In rezultat vsega tega je, da so ljudje zelo nezadovoljni in ekstremisti potem poskušajo izkoristiti. Treba je zato gledati v prihodnost in res je obstaja tveganje. Sedaj pa še vprašanje. ali EU počne dovolj. Včeraj je svet predvsem poskušal dati smernice. Že na začetku smo bili tam na terenu in smo delovali. Že vse skozi na začetku smo dali jasna politična sporočila, torej, da se je treba izogniti ekscesom, da se poskrbi za uh, eh, miroljuben prehod, ne pa da se kdo poskuša maščevati predsedniku. Trenutni mir je zelo negotov in zato moramo strati pri tem miru. To bomo povedali tudi jutri na sestanku z ministrom za zunanje zadeve začasne vlade. Torej, potrebe po financiranju. Ja, res je. Na tem delamo. Gospa Davidova. Zato je namenjenih 30 milijonov evrov. Predvsem pomembno, da um, ta sredstva krožijo kljub tem nemirom morajo um, ta sredstva še vedno priti v državo. Glejte, že deset let EU vse skozi zagotavlja minimalni prihodek 300 tisoč um, kirgizicov, torej že deset let prispevamo k stabilnosti. Kirgizija, še posebno v najbolj uh, negotovih regijah na uh, jugu in pa v dolini Fergana. In to je potrebno še naprej početi, potem pa humanitarno področje, tukaj nikakšnih večjih takošnih potreb um, prejšnji teden je bil tam eh, predstavnik Dekoja in morda moramo obrati nekoliko manj klasičen pristop, je pa trebno poskrbeti za to, da bomo takoj zagotovili vse um, potrebe v državi. Torej, to so prvi odgovori. Upam, da nisem eh, pozabil kakšnih bolj pomembnih točk. Hvala. Grazie, eh, doktor. Najlepša hvala, doktor Morel. Imamo težave, kajti naš čas je omejen. Zaradi tega moram zaključiti seznam govornikov in sicer z štirimi govorniki, ki so že na seznamu. V zadnjem krogu je na vrsti gospa Jegle za tri minute. Hvala, predsedujoči. Hvala lepa tudi, gospod Morel, za vaše odgovore. Mislim, da ne bom potrebovala tri minute časa. Gospod Morel, povedali ste, in pokazali, da imate tudi to znanje in poznavanje regije in Kirgizije. Imate tudi veliko izkušenj. Deloma se je že odgovorila na moje vprašanje, ampak sprašujem še naprej, a imamo dovolj instrumentov na voljo? Enti komisije zadostujejo za to, da bi situacijo obrnili na bolje. Pred petimi leti, ko je bil izvoljen Bakajev, smo vsi verjeli, da se bo vse obrnilo na bolje z našo pomočjo. Mislim, da smo predolgo pre več čakali, mislim, da so bili signali že dolgo vidni in znani. Če dajemo finančno pomoč, eh, pomoč na splošno, naj povem, da smo tudi lansko leto dali 13 eh, milijonov evrov finančne pomoči. Ta denar je se nekje izgubil in tudi takrat ni pomagal prebivalstvo. Zato se vendarle poraja vprašanje, kako bi lahko zadeve izvedli bolje. Demokratizacija in tako naprej, vse to je pomembno, pomembna je tudi človekoljubna pomoč. Pomembno pa je tudi prispevati k temu, da bosta sever in bistveno bolj revni jug eh, našla neko povezavo, tako da bo revni jug dobil priložnost eh, za napredek. Te naloge poznamo že dolga leta. Sama spremljam situacijo že več let, vidim, da smo se malce premaknili in pomembno je, da se komisija premakne tudi v drugih eh, osrednje azijskih državah, da je stalno prisotna v regiji in spremlja razvoj dogodkov, sploh v tistih državah, kjer je to mogoče. Govorili ste o udobnem islamu, to lahko podprem. Vidim pa, da narašča revščina na jugu in, to, in so to vrata, ki se vse bolj odpirajo za druge vplive.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 taj, se je pokazala šibkost, eh, gospodarska šibkost in politična šibkost države, kar je hitro pripeljalo do takšne situacije, do katere je prišlo. Vprašanje je, Pa je kakšna bo strategija Evropske unije sploh eh, po podpisu pogodbe z eh, osrednjo Azijo? Ne bi morali Kirgizijo obravnavati kot eh, neko generalko za naš bolj aktivno politično dejstovanje v osrednji Aziji, sploh ker gre za eno državo, v kateri imajo američani svojo vojaško bazo, gre za prenos te vojaške baze in pa tudi za ruski vpliv. Imamo precej izkušen z demokratičnimi spremembami vzhodu Evropske unije in tudi izgradnje zmogljivosti. Mislim, da bi lahko delili naše izkušnje z temi državami, zato me je veselilo slišati, da bodo naši strokovnjaki pomagali pri pisanju ostave prav tako lahko nudimo podporo pri sistemskih eh, spremembah. Na ta način bi se morali aktivirati v Kirgiziji. Kar zadeva strategijo, je vprašanje, bo to eh, strategija za celotno področje ali bo se oblikovala od primera do primera. Hvala lepa, gospod Boris. Gospod Dorfman. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Velocissime. Imam dve kratki vprašanji. Lei come valuta? Kako ocenjujete stabilnost te države v tem trenutku po dogodkih v zadnjih tednih? Ali obstaja nevarnost, da bo prišlo do vrnitve k nasilju ali ne? Zanima me tudi, kako ocenjujete situacijo glede na ustavni referendum, ki lahko predstavlja novo nevarnost za izbruh nasilja v državi. Ali pa mislite, da bo prišlo do sporezuma med različnimi stranmi? Hvala lepa, gospod Dorfman. Če želi komisija besedo, ji dajem besedo za tri minute. Če ne, bomo dali besedo dr. Morelu v zaključek razprave. Hvala lepa gospod predsednik, zelo na kratko, predstavljam Eko, Evropske komisije, torej sedaj ne morem predstavljati političnega odgovora Evropske unije, rad bi se osredotočil na humanitarno področje. Tu ne gre za upravljanje političnih kriz, kot to gotovo veste. Gospod Moril je lepo povedal, tam imamo strokovnjaka v Biškeku, ta upravlja analizo, že sedaj je predložil poročilo, ki so ga dobili predstavniki institucij EU in pa držav članic danes zjutraj. Vsebinsko poročilo pravi takole. Humanitarne potrebe prej niso bile ravno zelo veliko, velike smo jih pa ustrezno izpolnili. Naši partneri, s katerimi sodelujemo, s svojimi sredstvi lahko izpolnijo vse potrebe. Ob tej manjši humanitarni krizi. Smo pa še vedno pripravljeni na um, to, da posredujemo, če bo to potrebno. Hvala. Hvala lepa komisiji. Sedaj pa predajem besedo v zaključek dr. Morila. Eh. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se še vrnil vprašanje, ki ga prej nisem odgovoril, je pa zelo pomembno. Torej, ali to vlado priznavamo ali ne. To vprašanje pohosto slišimo. Že na začetku smo o tem govorili. Mislim, da je naša odločitev jasna. Vprašanje priznavanja ni na dnevnem redu kot tako. Morda ni pametno o tem, da se sprašujemo, kakšna je pravna um, raztežnost te trenutne vlade potrebno se osredotočiti na to, da bomo čim bolje prispevali k stabilnosti države. Je pa potrebno poskrbeti, da bo smer prava. In to je bilo naše sporočilo v prvih dneh. Tudi Lady Ashton je to sporočilo potrdila, čeprav nekateri pravite, da je bilo to sporočilo preveč splošno. Gospa Vadere, prosim, vedite, v Biškeku so jasno razumeli naše sporočilo in tudi jutri pričakujemo jasne odgovore. To so torej naši ukrepi. Ni pametno, da smo preveč formalistični. Trenutno so razmere še vedno zelo negotove. Toliko torej glede naše usmeritve. V naslednjih šestih mesecih bo potrebno opraviti veliko dela, kot je povedal tudi predsednik skupine za Osrednjo Azijo torej 10. oktober eh, volitve. Sedaj pa vprašanje o potrebah in to, kaj je treba še storiti, poleg tega, kar smo že storili. Glede na tisto, kar je povedal predstavnik komisije ECO, bi dodal še tole. Torej, zakaj smo se odločili? Razvoj vladavine prava, potem izobraževanje in pomoč pri gradnji zaporov. To smo storili. Stanje zaporov je bilo zelo slabo. Skupaj z ministrom za notranje zadeve in pa ministrstvom za pravosodje moramo sodelovati tudi pri spremembi kazenskega zakonika. Torej mislim, da so to prave teme. V zadnjih dveh tednih smo gotovili to, da so naše usmeritve prave. Ni potrebno eh, teh usmeritev spreminjati. Sedaj pa bi se vrnil na vprašanje stabilnosti. Gre tudi za zaposlenost mladih. To je zelo povezano s tem, da so gospodarske razmere v državi zelo negotove. In tukaj potrebujemo izredne programe, še posebno v okolici Biškeka. Veliko protestov je bilo um, v prestolnici in to je povezano s tem, da je veliko mladih brezposelnih. Um, brezposelnost je v središču um, države ali pa v grobu Enterin morda celo 30 ali 40 odstotna. Torej ljudje so res zelo razočarani in veliko pričakujejo. In potem se mladi brezposelni zatečejo v kriminal in pa v trgovino z namili naprimer. Kaj še treba poudariti pri Kirgiziji? Korupcija je vse splošno prisotna, prav tako je prisotna siva ekonomija, um, preladuje klanski sistem. Sedaj se je ta sistem spremenil in sedaj je ponovno odprta pot za to, da se kriminal še bolj razširi in uveljavi. In sedaj moramo čim bolje sodelovati z organi eh, pregona in pa s skupino, ki se bori proti drogam. V notranjem ministrstvu so skupino za boj proti drogam odpravili, pa nujno potrebujemo takšno skupino za boj proti drogam, kajti ta nevarnost je vedno hujša. Vemo, kako zelo um, velike so torej nevarnosti. To so torej glavni cilji na kratki rok. Prav tako bomo um, podpirali parlamentarno demokracijo, tudi to je naša prednost naloga. Um, Beneška komisija in pa Svet Evrope sta dejala, da je to potrebno. To pomeni tudi podporo pri izobraževanju in pa sprejemanju. Torej, kaj smo še omenili v poročilu? Treba čim bolj izboljšati sistem izobraževanja in poklicnega izobraževanja, tako je treba mladim um, v težavah omogočiti, da morda pride tudi v Evropo. To možnost imajo um, vse države članice. To smo predvideli tudi že v sistemu Erasmus Mundus in uh, te priložnosti je treba izkoristiti. Troj. Gospa Jegle, komisija je tam, deluje. Tam je vodja delegacije, Šantal Ebrecht in njegovi sodelavci. Nedavno je dobil poverilnico. Sedaj se njegova misija utrjuje in um, tam sodelujemo tudi mi s svojimi kolegi. Ja, smo poslali strokovnjake, da opravijo politično analizo. Uh, predvsem so se osredotočili na razvoj. Torej, komisija dejansko uh, deluje No, zaenkrat ima tam uh, polno veleposlaništvo Nemčija uh, in tako predstavlja um, Evropsko unijo. Kot je povedal um, gospod Kučner včeraj, tudi Francija se je odločila, da bo tam odprla veleposlaništvo. Torej, francoski veleposlanik bo v naslednjih dneh v Biškeku začel delovati. To je sedaj v bistvu paradoks. Ta država je želela biti čim bliže Evropi, po drugi strani pa je eh, imela tam EU najmanj svojih predstavnikov to je res paradoks. Ampak tako pa če, morda je to sedaj pravi signal za to, da države članice um, bolj pomagajo. Vprašanje juga, ja, res to vprašanje se zastavlja. Ampak ne smemo pa s tem preveč pritiravati. Nekateri se bojijo, da bi se država razcepila. Torej, um, na jugu ne bi vladal pa Kijev, na severu um, pa začasna vlada, pravijo. Ampak to ne bo tako. Že v prvih dneh smo videli to, da so bili tudi ljudje na jugu razočarani nad Bakijevim, kajti Bakijev, kot vemo, prihaja iz Džalalabada, to je um, pomemben pol na jugu Kirgizije, dolina Afgana. Vemo, ta dolina je bila razcepljena v tri kose, Kirgizija, Tadžikistan in Uzbekistan. Torej, deli in vlade Divide Empera um, to tehniko so v preteklosti pogosto uporab, uporabljali in še danes uh, čutimo posledice tega. Torej, videli smo, Bakijev morda želel najti podporo na jugu, ampak to se potem ni zgodilo. To pa sicer še ne pomeni, da bodo na jugu sledili vsemu, kar prihaja iz Biškeka. Naše jasno sporočilo bilo tudi tole. Pomembno je, da ta začasna vlada še vedno uh, ohranja stik z vsemi v državi. Ne smejo se zaplesti v politično igro, kjer bi vsem odločal Biškek. Sicer res, da posebljajo željo po spremembi in pa po demokraciji, ampak treba poskrbeti za to, da bodo poslušali vse v državi. Prav tako v začasni vladi niso samo tisti iz severa, ampak tudi iz juga. Sedaj je treba pri oblikovanju ustave in pa demokracije treba poštevati vse, treba je ohraniti enotnost države. To je bistveni vidik eh, dialoga. Nekateri se bojijo ekscesov po tej tragediji v zadnjem času in sedaj mislim, da nihče ne upa dihati, vsi držijo sapo, razmere so še vedno negotove, še vedno so možni ekscesi. Veliko se je govorilo o tem, da bi se spopadle različne um, etnične skupine. Tudi tukaj so možni ekscesi. Naprimer, Majevka. Tam je bilo um, pred petimi dnevi pet mrtvih v spopadih uh, v predmestu Biškeka. In tako so dejali, um, nekatere žrtve so kurdi, nekateri pa ruskega porekla. Glejte, to so bili v bistvu mafijski spopadi. Tu ni šlo za med etnične spopade. Ne, mafija se je v bistvu razširila v predmestju, na določenih območjih in potem so se oblikovale majhne skupine, kjer so bili prisotni pripadniki teh manjšin. To pa še ne pomeni, da je potem to Eh, medetnični spopad. Ne, to je bil spopad mafijskih tolp na tem območju. Potem nekateri pravijo, um, manjšine so ogrožene. No, to smo tudi povedali tudi v uh, pogovoru s Rusi. Seveda, nekateri se bojijo, da bi stvari ušle iz nadzora. Tudi gospod Polbak komisar Ovse za manjšine je trenutno v Biškeku in želi um, podati to jasno sporočilo, ampak kot rečeno, tudi v okviru Beneške komisije in pa um, Svet Evrope želijo poskrbeti za to, da bodo v novem parlamentarnem sistemu zastopane tudi manjšine. To je torej naše delo, predvsem um, se ne smemo prepustiti um, takšnim zahtevam. Treba se osredotočiti na realne probleme in mislim, da smo situacijo zaenkrat um, uspeli nadzorovati. Torej, stabilnost je, začasna vlada nekako deluje, ampak je pa res, dokler bo to prehodno obdobje, so še vedno možne težave. Predvsem mora referendum potekati čim bolj mirno in tukaj je bila vlada zelo jasna. Želijo, da bo tudi mednarodna skupnost čim bolj pomagala, tako da bo do volitve potekale mirno in pa čim bolje želijo tudi opazovanje volitev, tudi um, opazovalce iz OSEA. In tukaj so naše smernice zelo jasne. Potem pa še strategija za Srednjo Azijo. Za konec, nekateri so zastavili to vprašanje. Prvič. Trenutno še enkrat proučujemo to strategijo. Leta 2007 pod nemškim predsedovanjem je to sprejel sklep in dejali smo, po treh, letah, po treh letih bomo ponovno proučili to strategijo. Uh, um, ekipe iz sveta in pa komisije pod okriljem gospe Eštenove trenutno ponovno proučujejo to strategijo in to na sistemski ravni. Ni potreba popolnoma spremeniti naše strategije, zato ni nobenih razlogov. Je potrebno biti kritičen do te strategije. V zadnjih letih smo strategijo predvsej obogatili, to lahko rečemo. Naprimer, imamo ministerska srečanja, Sedaj pa bomo imeli srečanje tudi septembra o varnosti, kajti varnostni dialog v povezavi z Iranom, Afganistanom um, in pa v zvezi s islamskimi skrajneži je zelo pomemben in tako bomo imeli um, bolj tesen dialog, kot pa je bilo zastavljeno na začetku. Tudi vprašanje vode je zelo pomembno. Evropska unija se je zavezala k temu, da bo našla nekakšno obliko regionalnega sodelovanja boljše kot pa sedaj, potem eh, je pomembno tudi upravljanje meja. Treba je zagotoviti celostno upravljanje meja. To je zelo pomembna stvar v varnosti teh držav. Potem tudi um, boj proti kemičnim pre prekurzorjem um, v okviru boja proti drogam. Tudi to je zelo pomembna stvar, um, ki smo sedaj dodali. Torej, sedaj preučujemo strategijo, treba iti še dlje. Kirgizija nam daje možnost, da sedaj morda bolj skrbno preučimo to strategijo po treh letih tukaj imamo določene elemente, ki jih je treba spremeniti. Veliko smo že storili. Tudi Kirgizija se želi resno vključiti. Glede, po revoluciji tulipanov se je EU um, odločila, da bo uh, tja poslala Kubiša, potem sem ga sam nadomestil uh, nekaj let potem, ko je ta postal zunani minister v Bratislavi. To je že leta 2005 smo začeli delovati. Uh, Ehm, marca 2005 so nas dogodki v Biškeku um, privedli v to, da sprememo takšno strategijo za to območje. Prav tako je treba upoštevati tudi to, da se da velja Lizbonska pohodba, imamo službo za zonalne politično delovanje in naš cilj je to, da imamo pet stanih predstavništv, um, ehm, torej e v Biškeku in v drugih državah, torej tudi v Uzbekistanu, Turkmenistanu, tam še vedno ni predstavnikov Evropske unije vsega tega seveda ne moremo storiti v nekaj tednih. Trenutno moramo še vedno nadaljevati z našim političnim delom in zagotoviti to, da bo imela EU celotno diplomatsko omrežje v vseh petih državah, torej v celotni regiji. To so torej naše glavne osi, na katerih bomo delali. Katere teme so še posebno pomembne? Naprimer, migranti. Boj proti drogam z vidika varnosti, pa tudi um, boja proti terorizmu, je potrebno še dodatno izpopolniti. Narečem uh, pomeni tudi kulturna razsežnost. Um, tukaj v regiji v glavnem govorijo rusko, to je normalno, glede na zgodovino, ampak pomeni pa je to, da izobraževalni sistem ne bo popolnoma ruski. In naj rečem, Euronews, um, tukaj zelo dobro opravlja svoje delo. Eh, pogosto mi kakšne politične predstavniki Srednje Azije pravijo, gledajte, to sem pa slišal na Euronews in to je pomembno, kajti ti ljudje potem poslušajo tudi Euronews in iščejo nove vire informacij. Torej, to je zelo pomembno in mislim, da na teh točkah še dodatno lahko nadgradimo našo strategijo v naslednjih letih. Hvala. Eh, Najlepša hvala, doktor Morel. Zelo Natančni ste bili, dobro ste nas seznanili z zelo občutljivo in zanimivo temo v tej regiji. Z nami ostajate tudi za naslednjo točko dnevnega reda in sicer kot poseben odposlanec Evropske unije za krizo v Gruziji, kolega Taler bo sedaj zasedel mesto kolega Bartolocija, ki odhaja in ki se mu zahvaljujem za njegovo navzočnost eh, in za njegovo predstavitev. Poleg tega pa pozdravljam dr. Petra Senebija, ki je predstavnik eh, za Kaukas in bo tako eden izmed protagonistov za naslednjo razpravo. Imamo tudi delegacijo za sodelovanje med Evropsko unijo in Gruzijo. In uh, marca je ta delegacija obiskala uh, Gruzijo in z njimi oziroma v okviru te delegacije sodeloval tudi gospod Taler, ki nam bo predstavil rezultat uh, eh, srečan z političnimi predstavniki Gruzije, z predstavniki civilne družbe. Poleg tega pa je delegacija obiskala tudi Južno Osetijo, ki je pod nadzorom Evropske unije. Besedo predajam kolegu Talerju. Posebni odposlanci pa se veda lahko dobijo besedo, kadarkoli želijo, morda po prvem prispevku gospoda Talerja. Prosim, če se omejite na 7, 8, največ 10 minut. Na ta način mi boste olajšali delo predsednika in bomo pravčasno lahko začeli z naslednjo točko. Hvala. Eh, grazie, presidente. Thank you very much, Mr. President. Hvala lepa, gospod predsednik. Kratek bom, dragi kolegi. Uh, uh, Dotaknil bi se dveh faz tega poročila. Prvo je, kaj se je pravzaprav zgodilo. In kot drugo bi omenil nekaj lekcij, ki se jih lahko naučimo iz našega obiska v Tbilisiju. Šlo je za 12. srečanje delegacije oziroma odbora za parlamentarno sodelovanje z Gruzijo od 29. do 30. marca. Štirje člani parlamenta so sodelovali v tej misiji, torej jih ni bilo preveliko. Program in srečanje so bila zelo intenzivna. Razprave z našimi gruzijskimi partnerji so se osredotočali na naslednje zadeve. Drugi val demokratičnih reform prihajajoče lokalne volitve so bile prav tako v središču pozornosti 30. maja bodo naši partnerji v Gruziji organizirali volitve, potem smo imeli posledice ekonomske in finančne krize in vprašanje, kako se Gruzici soočajo z izzivi te krize in kakšne so politike socialne varnosti, ki sprijema gruzijska vlada. Ukvarjali smo se z težavami etičnih manjšin, kot tudi z položajem notranje razseljenih oseb in beguncev. Poleg tega smo se podrobno seznanili s južno mejo z Abhazijo in eh, južno Osetijo in kakšen je napredek v ženevskih eh, pogovorjih. Govorili smo tudi o vzhodnem partnerstvu z Gruzijo in regionalnem sodelovanju v Južnem Kaukazu in na območju Črnega morja. Prav tako smo sprejeli eh, končno izjavo in priporočila, kar se ni zgodilo pri delegaciji za Azerbajdžan, kot se boste spomnili, se nekateri od vas. Prvi dan, ko smo začeli z našim programom, je bil zelo zanimiv. Začeli smo s sestankom z mnogimi nevladnimi organizacijami, predstavniki medijev in opozicije. Ti so nas eh, informirali o tem, kaj je pomembno pred lokalnimi volitvami. Naj povem, da so bile te organizacije zelo kritične, hudo kritične, kritične, kar se zadeva trenutno stanje na področju varstva človekovih pravic, pluralizma medijev in na njihovih možnosti za sodelovanje poš na pošenih lokalnih volitvah. Prišli smo do skupnega eh, zaključka, da dobro delujoče demokratične institucije skupno za spoštovanje človekovih eh, pravic in pravne države predstavljajo ključ, ni izziv za sodobno Gruzijo. Po uradnem srečanju smo imeli bilateralna srečanja z predsednikom Šakašviljem, z gospodom Baramicem, eh, namestnikom eh, predsednika vlade in drugimi visokimi uradniki Gruzije. Imeli smo tudi priložnost, da smo se zadnji dan naše misije srečali z misijo, opazovalno misijo Evropske unije v Gruziji, kjer so nas obvestili o tem, kaj se dogaja na administrativnih mejah, ki se nahajajo eh, ki so bile začrtane po vojni med Rusijo in Gruzijo. Srečali smo se tudi z notranje razseljenimi osebami in begunci, v kampu v Didi Kurvaleti, ki se nahaja zelo blizu administrativni meji z regijo Sinvali. No pa zelo na kratko omenim nekatere zadeve in stvari, ki se nam zdijo pomembne za prihodno politiko Evropske unije do Gruzije. Situacija na administrativnih mejah v, z Južno Osetijo in Abhazijo je mirna že nekaj mesecev. Tukaj ni nekih posebnih napredkov v krogu pogajanja iz Ženeve in tudi ne glede pogojev delovanja Evropske opazovalne misije. Rusija skupaj z lokalnimi milicami preprečuje udore v Južno Osetijo in Abhazijo, kar pomeni, da je ta opazovalna misija aktivna samo na gruzijski strani. Gruzijska notranja politika je zdaj pod pečatom lokalnih volitev in tudi volitev župana Tbilisija 30. maja te volitve so bistveno bolj pomembne kot eh, običajno lokalne volitve, se bodo zadnje za nekaj let. Parlamentarne volitve so predvidene leta 2012, predsedniške volitve pa 2013. Kot vidi smo, da politična elita in ostali uporabljajo politične pritiske za to, da prevzemajo monopol na lokalnih volitvah. Mnogi od vas ste verjetno nekaj slišali o 30-minutni oddaji. Šlo je za ponarjeni dokumentarec glede nove invazije v Rusijo, kar je pripravila gruzijska opozicija, ko smo slišali, da je eh, ta odaja sprožila veliko paniko z celo vrsto srčnih napadov eh, in eh, prekinitev nosečnosti, smo ugotovili, kakšna je situacija. Takšno kazanje notranjih napetosti seveda ni v interesu misije, ki želi zagotoviti varnost. Menimo, da je predsednik in ostala politična elita v Gruziji ne smeta vzpostavljati pritiskov, temveč omogočiti običajno demokratično delovanje. Seveda bi lahko razvijali tudi drugačno politiko, kot eh, je tista v ruskem stilu in to je izziv za prihodnost lokalne volitve. Tukaj dajo še posebej dobro priložnost za to vrstne demokratične spremembe. Ključnega pomena je prav tako, da Evropska unija kot osnovni varnostni politični partner Gruzije odigra pomembno vlogo v Gruziji in da tudi izkoristi svoj pliv. Gruzija je ena največjih prejemnic naše gospodarske, finančne in ostale pomoči. In to smo tudi zapisali v naši skupni izjavi. Na zadnje naj še omenim, da je treba spostavljati visoko raven podpore zranljivo Gruzijo. Oključno z zasledovanjem ciljev, varnostnih in gospodarskih ciljev Evropske unije. Naša podpora mora biti namenjena Gruziji kot državi, ne samo gruzijskim oblastem. To je ključnega pomena in to je tudi eden osnovnih ciljev ki ga moramo poskušati doseči skupnimi močmi. Hvala lepa. Grazie, onorevole Taler. Najlepša hvala, gospod Taler. Sedaj pa ima besedo gospod Črnecki za tri minute. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Z dużo... Hvala lepa, gospod predsednik. Skrbno sem spremljal predstavitev gospoda Talerja. Mogoče tako kot v Sloveniji, ko neka televizijska oddaja sproži veliko napetosti, nišče pa ne bo zato obtožil vlade Republike Slovenije. Vi pa ste obtožili gruzijsko vlado za eh, ta, to odajo. Vendar pa ta televizijska postaja ni v lasi države. Če bi bili v 30-ih letih ameriški poslanec, potem bi po eh, znani oddaji, radijski oddaji Orsona Wellsa, ki je predstavil napad eh, marsovcev na ZDA, takrat bi verjetno kritizirali to radijsko postajo. Jasno moramo ločevati med tem, kaj počenjajo novinari, mediji, zato da bi povečali poslušanost ali gledanost. vlada, predsedniki in ostali funkcionarji niso vedno krivi za to. Se strinjam z gospodom Talerjem in sicer v tem, da bi morali ohraniti podporo Gruziji. Gruzija je seveda velika prejemnica evropske pomoči. Je pa to pomembna država, država, ki je sprejela odločitev za sodelovanje z Evropsko unijo. V nasprotju z Armenijo, naprimer, je Gruziji uspelo se umakniti izpod eh, sovjetskega oziroma ruskega jarma in zato bi morali ohraniti našo pomoč tej državi. ne razumem tega razlikovanja med pomočjo državi Gruziji in vladi. Gruzija ima samo eno vlado. E, zahvaljujem pa se tudi gospodu Morelu za njegovo iskrenost. E, Jari ste, da je v Kirgiziji Evropska unija zelo prisotna, da imamo tudi nemško veleposlaništvo, francosko veleposlaništvo, ki naj bi jih odprli v kratkem. Vendar pa menim, da je Evropska unija nekaj več kot samo interesno področje posameznih držav. Kolega. Hvala lepa, gospod Črnecki. Naslednji pa je na vrsti gospod Đorčo za tri minute. Ja, hvala lepa, naj še enkrat povdarim, da podpiramo neodvisnost in teritorijalno celovitost eh, Gruzije. To je pomembno za Evropsko unijo in njeno politiko pri tej temi. Prav tako moramo razmišljati o strateških zadevah, tako in drugače. Če želimo na miren način doseči naše cilje, imam nekaj vprašanj. Kako bodo po vašem mnenju politični dogodki vplivali na volitve. Tukaj mislim samo na demokratizacijo. Kaj pa v Oseti in Abhaziji bodo tudi tam volitve? Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Hadzi Djorgu. Naslednji. Naslednja kolegica, prosim. Imam nekaj vprašanj glede poročila odbora za sodelovanje Pročilo sem skrbno prebrala in tukaj govorite o spostavitvi nove skupine za vzdrževanje miru. A bo ta skupina opremljena z tako imenovanim robustnim mandatom in ali je načrtovano, da bodo države članice sodelovali v teh eh, silah in kakšne so ruske reakcije na ta predlog. V poročilu BCC je moč videti hudo kritiko Rusije na posameznih mestih, ni pa kritike eh, gruzijske agresije, ki jo je ugotovila preiskovalna komisija. Ali ni to potem neko, eno, neka enostranska usmeritev, enostranska obsodba v vašem pročilu? V tem poročilu pa pogrešam tudi omenjanje varnostnega treninga, ki ga izvajajo američani še naprej za varnostne sile v Gruziji. Se vam zdi tak varnostni trening eh, smisen, zakaj ta sploh ni omenjen tukaj in kaj menite na besede Richarda Lugerja, senatorja ZDA, da bi ZDA in eh, morale opremljati Gruzijo za vojaško opremo še nekaj let in kar zadeva teritorijalno eh, celovitost in samostojnost Gruzije, kakšna razlika med eh, podobnimi primeri v Gruziji in Kosovo. Najlepša hvala, gospa Lozing. Zaključili smo z krogom vprašanj. Sedaj pa predajam besedo najprej dr. Morelu, kaj ti. Rečeno mi je bilo, da nas bo moral kmalo zapustiti, ima namreč druge obveznosti, zapustil nas bo okoli 17. ure. Slišati pa želimo seveda njegove odgovore. Poleg tega potrebujemo tudi nekaj informacij v zvezi z dialogom iz eh, Ženeve. Uh, Um, non so se c'è una richiesta di intervento. Uh... Ne vem. Ali želi še kdo besedo? Gospa Lunaček, prosim vas, da poslušate še ta prispevek. Minuto vam lahko dam. Yes, well, for, for... Perché lei è relatrice. Ti, vi ste poročevalka? Ne. Vi ste bili v Gruziji, se popravlja predsednik. Lej la parola. Beseda je vaša. No, I'm not, I'm not... Hvala za besedo. Nisem poročevalka za Gruzijo, sem bila pa v delegaciji, ki je obiskala eh, Gruzijo z parlamentarnim odborom za sodelovanje. Ne vem, koliko je še bilo povedanega, zato se oprečujem, če ga je ponovila. Pomembno, kar smo ugotovili, je, da je pomembna misija Evropske unije in da bi jo morali okrepiti in izboljšati sploh, kar zadeva eh, prestopanje administrativne meje, pomoč eh, ljudem, ki živijo na obeh straneh, eh, sploh v Južni Osetiji, ki smo jo sami obiskali. Drugo, kar se nam je zelo, zelo problematično, je, kako se pripravljajo volitve, kako se spreminjajo volilni okraji, volilna okrožja, sploh v Tbilisijo, kjer želijo izboljšati situacijo za vladajočo stranko. V preteklih tednih eh, smo slišali tudi pripombe posameznih strank. Ena je bila stranka zelenih, ki pripadam tudi jaz, ki se je želela prijaviti, pa se ni mogla prijaviti, že drugične. In to zaradi po mojem mnenju, če smem komentirati, zelo čudnim argumenti pri oboštevanju eh, strank, ki imamo volilno komisijo, ki ima polovico Eh, vladnih pripadnikov in drugo polovico, ki ne pripada vladnim strankam. To se mi zdi nekoliko problematično, če želimo dobiti popolnoma neodvisno volilno komisijo, kar so zahtevali nevladne organizacije. Dobili pa smo tudi komentarje drugih strank eh, glede težav pri prijavi na volitve. Nevladne organizacije so imele svoje kandidate, kandidat ni bil sprijet gre tudi za svobodo eh, medijev. Tukaj smo slišali velike kritike, eh, kar zadeva njihovo obravnavo, da eh, zelo težko odajajo svoje vsebine. In tudi to smo menili predsedniku Šakašviliju in povedali, Eh, kakšen je odnos eh, do medijev. Predsednik je rekel, da je to eh, nekaj, kar vedo, ampak prihaja pač do teh kritik. Težko je najti nekaj skupnega sovražnika in ohraniti kritike, ki bi pripeljala do demokratičnih sprememb. To se nam zdi precej problematično. Toliko na kratko. Pripravili smo skupno resolucijo skupaj z gruzijskim parlamentom, ki ste verjetno videli. Evropski parlament mora to spremljati in upajmo, da tudi v sodelovanju z vami. Hvala lepa, gospa Lunaček. Besedo predajam dr. Morelu in sicer za 5-6 minut, če je le mogoče. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Že prej sem predvsej govoril, torej upam, da bom čepel kratek in jedrnat. Hvala lepa za to priložnost, da se odzovem na to, kaj se je zgodilo na tej emisiji. Vse smo zanimanje spremljali. Bi se pa odzval v okviru svojih pristojnosti, torej razprave v Ženevi od 12. augusta do 8. septembra je francosko predsedstvo z drugimi državami EU imelo pogajanja, kot je povedal Peterson še vedno je potrebno upravljati celotno regijo. Na ulici Frasah eh, v istem hodniku še vedno delujemo, torej naša skupina je uspešna. Naš cilj pa je dialog v Ženevi. In moram reči, da sem nekoliko razočaran na tem, da se razprave iz Ženeve niso um, pretvorile v prakso in te razprave že ne bi so del gruzijskih vprašanja. No, tudi pri pripravi resoluciji pa mislim, da je dialog iz Ženeve pot, ko EU skupaj s OSE in pa OZN želi zagotoviti možen izhod iz te mednarodne krize, ki je nastala po sicer kratkem, ampak zelo hudem konfliktu. Augusta 28. Torej, ženevski dialog. 30. marca smo imeli deseto srečanje, kot ste že povedali. Že to ni slabo, kajti nasplošno um, vidimo, da po nekaj mesecih ni nikakršnega napredka. In pravijo, in vendar se giba. Treba iti korak za korakom naprej, kajti v tej vojni so bile nasprotja res zelo huda. Notranji problemi Gruzije so veliki, sedaj sta tukaj še dve entiteti, ki ju je priznala samo nekaj držav, dve, tri države, druga mednarodna skupnost pa teh dveh entitet ne priznava. Zato je ta položaj zelo zapleten, to je res. Ampak predvsem je bilo pomembno to, da smo um, zaključili um, vojno, da vzpostavimo dialog in pa da zagotovimo eh, normalno življenje ljudi v tej regiji. Prav tako smo želeli preprečiti tveganje za to, da bi se um, počasi stvari ponovno izrodile. Želeli smo predvsem poskrbeti za politični dialog. Metodično in ustrajno smo se odločili za pristop od spode na vzgor. Torej, najprej smo začeli s najbolj nujnimi problemi in potem korak za korakom smo želeli vzpostaviti večje zaupanje. Sveda gre vse skupaj zelo počasi, ampak to je edina možna pot, kajti če ne, bodo vsi zavračali kakršnikoli napredek in na koncu um, bo to stalen boj. Torej, to je bil naš pristop in prvi rezultat je bil mehanizem razreševanja in preprečevanja incidentov. Pa ne gre za uh, incident med Gruzijo in pa Južno Osetijo ali Abhazijo ta mehanizem dokaj dobro deluje. Pri Abhaziji celo zelo dobro, nekoliko manj dobro pri Cinvaliju. No, pa vendarle ohranjamo stik. V Ženevi um, na vsaka dva meseca želimo pripraviti nekakšen pregled, uh, gremo na teren, v regijo in poskušamo gotoviti, v kakšnih razmerah delujejo manjšine. Potem obiščemo vasi z begunci uh, obiščemo centre in se pogajamo z ljudmi na terenu, prav tako tudi v prestolnici, v Sukumiju oziroma v Skinvalju. Torej, ženevska razprava se še vedno nadaljuje, to je stalno delo, tja pošiljamo um, strokovnjake. Imamo okoli 60 akterjev na politične varnosti in humanitarnem področju. Uh, um, v imenu EU delujeta svet in pa komisija. Prav tako sodelujemo pri opazovalni misiji Evropske unije, kajti ravno ta sodeluje tudi pri preprečevanju konfliktov, kajti ravno ti strokovnjaki lahko zbirajo informacije in preprečijo incidente. Sedaj OZN, um, razen um, komisarja za begunce, ne deluje več tam. Prav tako ne deluje več OVSE. Torej, počasi je odgovornost prevzela Evropska unija in Evropska unija zelo polno uh, sodeluje v razreševanju razmer v Gruziji, še posebno v okviru ženevskega dialoga. Um, tukaj smo um, ponudili možnost delovanja sekretarjata. Glejte, Sedaj nekateri govorijo o nekaterih um, scenarijih, ampak v bistvu tako samo prilivamo olja na ogen. Um, takrat smo dejali, predvsem prva stvar je to, da se odzovemo in to učinkovito. In v desetih minutah je potem misija EU dejala, da brez vas se ne bi zgodilo prav nič um, na terenu. Torej Evropska unija um, je takoj nekako spustila ta balon panike, ker takrat se je res razširila panika seveda, um, o tem se govori tudi v OZN, v New Yorku, ampak vendarle, pred letom in pol bi se tista vojna lahko zelo, zelo zaostrila. Torej, to je prva funkcija EU preprečevanje incidentov in konfliktov. To je nujna naloga. Um, 350 eh, strokovnjakov iz te misije je opravilo odlično delo in še vedno se vsak dan soočajo s um, tveganjem. 26 držav, 27 držav EU deluje v tej misiji. To je zelo težavno delo um, strokovnjaki so naredili zelo uspešni, um, sicer z nekaterimi manjšimi incidenti. Sedaj pa je treba iti naprej, graditi. Misija se je odzvala na incident v Mediju in OZN in OVSE in EU naj bi potem ta incident obsodili. Seveda, um, to smo slišali iz severa um, regije. Ampak gledajte, naše organizacije OZN, OVSE in pa EU smo sprili naše stališče. Naša vloga dialoga v Ženevu je to, da dosežemo nekakšen napredek. In kaj je problem? To, da nimamo informacij o um, vojaških vidikih, kajti v bistvu pogosto sploh ne vemo, kaj se dogaja tam. Sedaj želimo čim bolj povečati zaupanje in potrebno izmenjavati informacije vsi morajo reči, pogledajte, mi predvidevamo takšne in takšne vojaške manevre ali um, kaj podobnega. Potem misija lahko zbere informacije. Uh, sicer nimamo dostopa na severu, ampak kljub temu z našimi satelitskimi posnetki uspemo zbrati informacije in Evropski satelitski center um, je dobro odigral svojo vlogo in je zelo koristen. Ampak lahko pa storimo še veliko več kajti vsaka dva meseca se zbere veliko um, ljudi, vse skozi so v stiku, vse skozi sodelujo in na tak način lahko še ukrepimo začetne um, ukrepe vzpostavljanja zaupanja. Ravno z dialogom v Ženevi bomo še nadaljevali tudi naslednjega 8. junija. Toliko torej o vlogi ženskega dialoga um, in pa kako lahko nadgradimo naše delo. To so torej naše smernice. Eh, s tem pa še gospa Lunaček, prebral sem eh, poročilo in pa predloge sprememb in pa formulacijo o eh, administrativni mej oziroma ločnici. Ko tako govorimo o tem, se zdi kot to neka železna zavesa. Glejte, seveda vem, kaj želite reči, ampak vendarle. Predvsem moramo tem ljudem čim bolj olajšati življenje te ljudi so nasilno ločili. Torej, kaj loči Abhazijo od preostanka Gruzije? Reka Inguri. Torej, ljudje v dolini so bili razklani. Naprimer, v neki vasici imate 20 učencev, um, ki gredo vsak dan v šolo na drugo stran, potem pa 20 um, učencev z druge strani. To se vsak dan dogaja ob tej majhni rečici, da ne rečem ob tem hudurniku, ki um, prihaja v dolino iz gore. In takšne so trenutne dejanske razmere. Torej, kaj želimo zagotoviti v Ženevi? Želimo to, da bodo te prehodne točke normalno drevale, da se bomo borili proti trgovini, proti um, lažnem obdavčenju, proti korupciji in tako dalje. Treba je vzpostaviti čim bolj normalne življenjske razmere. Sveda, obe entiteti želita uveljaviti svoje stališča in postaviti nekakšno državno mejo, eh, kjer bi mejo natrvali Rusi, torej Rusi iz FSB-ja eh, trenutno pomagajo pri gradnji teh dveh držav, potencijalnih držav. Torej, mi moramo predvsem poskrbeti za to, da bodo ljudje na obeh stranih čim bolj normalno živeli. Hvala. Eh, Najlepša hvala, gospod Morel. Vaši odgovori so bili zelo natančni, imeli smo zanimivo razpravo, dejali ste, da nas morate zapustiti okoli 17. ure. Sedaj se bomo torej od vas poslovili, lahko pa seveda ostanete z nami do zadnjega trenutka. Sedaj pa je na vrsti gospod Semnebi. E, Hvala lepa, predsednik. Naj podam nekaj splošnih pripomb. Če rečemo, da je na Južnem Kakazu na splošno vse uravnotežil, še posebej pa v Gruziji, tukaj gre za mnoge zadeve, od strateških do negativnih praktičnih. Na strateški ravni smo priča situaciji, v kateri se Gruzija sooča z vprašanjem odločitve med dvema opcijama približevanje Evropi na eni strani, zgradnja varnosti in blaginje, ki jo bo pripeljala bliže Evropske unije na drugi strani pa je tukaj politična opcija, ki vključuje bistveno bolj samozadostno Gruzijo, pri čemer evropska opcija velja za takšno, ki bi zvezala roke gruzijski vladi v situaciji, ki pomeni veliko nevarnost za Gruzijo, pri čemer eh, vlada Gruzije meni, da zunanji sile tega ne razumejo najbolje. In to se je mogoče tudi pokazalo v eh, odzivih na televizijsko oddajo na ponarejen dokumentarec o napadih. Naslednje, kar naj omenim, je vir v gruzijsko demokracijo. Gruzija pričakuje volitve, lokalne volitve, ki so bistveno bolj pomembne, kot eh, so običajno lokalne volitve. Gre za neke vrste generalko med eh, bistveno bolj pomembnih parlamentarnih in predsedniških volitvah, ki bodo čez nekaj let po zelo turbulentni fazi v gruzijski politični zgodovini z eh, izrednim stanjem leta 2007-2008 vojno, velikimi demonstracijami opozicije, ki so trajali tri mesece v letu 2009. Marsikaj se bo pojavilo še pred eh, volitvami, sploh eh, kar zadeva zagotavljanje eh, vzdušenja okolja za poštene volitve, pri čemer ne bo šlo za boj na samih volitvah, ampak boj proti rezultatom volitev. In tukaj se moramo zauzeti tako, kot smo se. Eh, v primeru političnih kriz 2007-2009. Naslednja točka ima opravka z konfliktnimi regijami, o kateri smo veliko govorili. Tukaj bi prav tako lahko poenostavili izbiro gruzijske vlade med eh, izolacijo konfliktnih regij ali pa za njihovo vključitvijo v spostavljanju razmer za reševa, mirno reševanje konfliktov. Mogoče se nam zdi odgovor zelo enostaven z našega vidika, za Gruzijo pa ni tako enostavna ta izbira. Zato je treba ohraniti odprto glavo, tako v Tbilisiju kot eh, na drugi strani. Države v političnem varnostnem odboru so konec lanskega leta razpravljale o političnem dokumentu glede parametrih evropskega nepriznavanja in eh, aktivnosti v Južni Osetiji in Abhaziji, pri čemer smo dejali, da je v našem strateškem interesu da pomagamo uh, prebivalstvo z ciljem, da bi pripravili vse sile k izboljšanju situacije in demokratizacijo razmer. Uh, izboljšati je treba tudi razumevanje med posameznimi skupnostmi preko administrativnih meja. Dva stebra, nepriznavanje in uh, udejstovanje. To sta dva. Uh, stebra, ki so nujno potrebna. Ena sama bi pripeljala do izolacije, po drugi strani pa ne smemo samo se vdejsovati brez nepriznava, ker bi nas lahko izkoristili v druge namene. Na vsak način smo podali nekaj nasvetov gruzijski vladi pri poskusih oblikovanja strategije za to, čemu pravijo okupirana območja in akcijski načrt za izvajanje te strategije, ki smo ga opredelili s tem namenom ob upoštevanju stikov tako s Tbilisijem kot tudi z konfliktnimi območji. Mislim, da bomo tukaj lahko odigrali pomembno vlogo. In končno, še četrta točka ki je pomembna. Tukaj gre za odnos Gruzije s sosedami. Rusija je seveda največja soseda in najbolj zahtevna, kar zadeva odnose. In ker Rusija ne izpolnjuje zaves eh, iz eh, prekinitve eh, spopadov so ti odnosi še bolj oteženi po odprtu menjega prehoda med Rusijo in Gruzijo. Tukaj je zelo malo formalnih stikov, zato je tukaj zelo veliko nepoznavanje, razumevanje. Kar smo videli v odnosu tudi nekaterih opozicijskih politikov, ki so nasopali v Rusiji, kar je pripeljalo do vzpostavitve strahu v Gruziji in glede njihove odeležbe v domači politiki. Potem imam tukaj Turčijo. Turčija je strateška partnerica Gruzije, nojno potrebna partnerica, ki je nepogrešljiva sploh kar zadeva eh, ruske odnose z Abhazijo. Nadaljuje se trgovina med Turčijo in Abhazijo, kjer smo bili priča posameznim incidentom lansko poletje. Vse skupaj pa podpira zelo močna abhazijska diaspora v Turčiji. Imamo na voljo nekaj dobrih eh, instrumentov v okviru vzhodnega partnerstva za sklepanje eh, sporazumov, kar zadeva odpravo vizumov, prostotrgovinskih sporazumov, to so naši osnovni instrumenti. In eh, to bo močno vplivalo na stabilizacijo situacije v Gruziji. Pri demokratizaciji se moramo odestovati tako kot v preteklosti in zakotoviti da pomagam v Gruziji, če tudi bo zadeva težka. Prizadevati si moramo za pozitivno usmeritev, tudi če se ta ne bo izražala tako odločno, kot bi to pričakovali še naprej moramo biti prisotni v separatističnih eh, območjih in okrepiti svojo vlogo tam, nadaljevati pa moramo tudi z ohranjanjem varnosti, saj Evropska unija trenutno glavni akter pri zagotavljanju stabilnosti v zelo težavni situaciji preko misije za opazovanje in preko eh, ženevskega kroga pogovorov. Mislim, da bi s tem lahko zaključil, vse eh, je to že področje zapira Morela. Eh, Najlepša hvala, gospod Semnebi. Sedaj pa v zaključek dobi besedo še kolega Taler. Hvala, predsednik. Something to what ambassador said. Naj samo nekaj dodam k temu, kar je povedal veleposlanik. Pa onoma se strinjam s tem, kar je pravkar povedal. Zavedati se moramo, da je gruzijska politična srednja zelo polarizirana. To smo ugotovili na srečanjih, eh, ko smo bili v Gruziji in tudi ob drugih priložnostih. Poskušali pa smo spodbujati politično kulturo bolj vključevalne in ne izključevalne politike. To je bila naloga naše delegacije. In eh, ta odaja, ki je bila danes večkrat omenjena, ta dokumentarec, lažen dokumentarec, je primer ravno nasprotnega. To je bilo zelo izključujoče dejanje. Mediji niso neodvisni, to ni bila neodvisna televizija. Ko smo o tem govorili s predsednikom, je dejal, da je bil dokumentarec eh, zelo blizu temu, kar bi se resnično lahko zgodilo. In to ob upoštevanju nekaterih drugih okoliščin kaže, da eh, tak dokumentarec ni nastal na ključno. Naslednji se nanaša na volitve in na vprašanje, a lahko dobro potekajo, učinkovito potekajo in ali eh, lahko potekajo tudi v južni osi Tina Abhaziji. Tega ni mogoče realistično pričakovati, kajti. Ti teh možnosti tam ni. S tem je povezano tudi vprašanje gospe Lözing glede predloga eh, novih eh, sil za vzdrževanje miru. To je del naše izjave in eh, priporočil, ki ste jih dobili in po pošti, po elektronski pošti in verjetno tudi prebrali. Zavedati se moramo da je Evropska opazovalna misija osnovni faktor stabilnosti na tem področju in kot je gospod Morel povedal, si zaslužijo vso našo podporo in hvalo, ker si zelo prizadevajo. Nimam pa pripravljenosti Ose, Južne Osetije, Abhazije in tudi Rusije, zato ta misija ne more delovati preko administrativnih meja. Zato so gruzijski partnerji predlagali takšno formulacijo, s katero so izrazili željo po nekih novih silah, ki bi delovali na obeh straneh administrativne meje. Menimo, da je to legitimna pravica gruzijske strani. S tem bi zaključil. Jasno je. da sta pozicija in opozicija v Gruziji zauzeti za približevanje Evropske unije z končnim ciljem vstopa v Evropsko unijo. In zato moramo spodbujati, pospeševati ta proces z odpravo vizumov, z sprejetjem pridružitvenega sporozuma in tako naprej. To je zelo pomemben proces za Gruzijo in tudi za nas. Hvala. Hvala lepa. Poslanec Staler za vaš eh, zaključek, ki je bil seveda zelo natančen. Hvala lepa veleposlaniku Semnebiju za prispevek k naši razpravi. Hvala lepa tudi vsem ostalim, ki ste predstavili svoje mnenja in ste zastavili vprašanja. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki na našem dnevnem redu. Gre za poročilo kolega Pejona in sicer je naslov Unija za sredozemlje. Predstavili nam boste tudi različne predloge sprememb, predvsem številne kompromisne predloge, ki ste jih izpogajali z različnimi predstavniki političnih skupin. Zato, da bi omejili število predlogov sprememb, ki so bili predlagani, naj vse spomnim, da bomo o tem poročilu glasovali na plenarnem zasedanju maja, v odboru pa bomo glasovali jutri. Kar zadeva glasovanje v okviru plenarnega zasedanja, naj vas spomnim, da bo nekaj dni prej vrh predsednikov vlad in držav in, siter, in sicer 7. junija. Sredozemlje je ena izmed prioritet Evropske unije. Gre za strateško prioriteto Evropskega parlamenta in to kaže tudi to poročilo. Preden bom predal besedo kolego Pejonu, naj vas vse opozorim, da sem povabil tudi generalnega sekretarja Unije za sredozemlje, da sodeluje pri seji našega odbora in sicer 23. junija. To bo torej takoj po vrhu v Barceloni, kar je zelo dobro, kajti tako bomo lahko slišali, kakšni so bili izidi tega pomembnega srečanja. Upam, da bo udeležba temu primerna. Kolega Pejom. Merci beaucoup, euh, Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa za to, da ste podarili, da je pomembno, da se odbor in pa parlament ukvarjata z južno soseščino in pa z unijo za sredozemlje. Ne bi bil predolg, kajti ob jutrišnjem glasovanju in pred tem glasovanjem moramo čim bolj poslušati kolege. Vsem kolegom bi se rad toplo zahvalil za sodelovanje. Ni bilo lahko. Vse skozi moramo še vedno kazati naše zanimanje za Unijo, za sredozemlje in pa našo podporo postopku. Po prvi razpravi smo dobili več kot 200 predlogov sprememb skoraj da vsi predloge, okoli 90 odstotkov predlogov je obogatilo začetno besedilo. Besedilo je tako bolj natančno, prav tako pa tudi bolj jasno in odločno zastavljeno. Rad bi se zahvalil poročevalcem v senci, koliko ženaku, s katerim sva še danes sodelovala, potem kolega Vegel, kolegica Flotha, predlagali bomo 25 kompromisnih predlogov in vse skozi smo uspeli upoštevati različne občutljive točke enega ali drugega. Nekateri so ostali pri tem, drugi pri drugem. Imeli so različne podatke, različno strokovno znanje in skupaj smo uspeli najti um, kompromisni predlog, s katerim bomo obogatili stališče parlamenta. Hvala lepa tudi poslancem Bios, Kopo, Budis, ki so sodelovali v našem delu. Seveda bomo še opravili razpravo, ampak mislim pa, da lahko rečem, da je bilo naše delo kolektivno in skupno. Naj pa omenim nekaj, kar se mi zdi posebno pomembno. Kot ste dejali, gospod predsednik, sedaj je potrebno, da predstavljamo to sporočilo, zato da v tem času spodbudimo k napredku tudi predsednike države vlad na vrhu junija. Kajti nihče tukaj ni naiven. Postopek pri Uniji za sredozemlje je zelo težaven in v zadnjih dveh letih smo naleteli na določena nasprotovanja. Pomembno je, da parlament jasno pove, kaj je potrebno poskrbeti. Um, in treba je premagati naše razlike. Junija bo torej vrh, ampak novice glede tega vrha niso ravno zelo pozitivne. Prav tako bo maja na plenarnem zasedanju parlament glasoval o tem poročilu, ampak politični kontekst ni morda ravno najboljši. Treba je gotoviti, kakšno politično sporočilo naj poda naš odbor oziroma parlament. Kontekst je nekoliko negativen in morda celo krizen in treba je to upoštevati. Katere so bile najbolj problematične točke? Sveda človekove pravice, mesto človekovih pravic, prav tako enakopravnost med moškimi in ženskami, prav tako kultura ter pa medkulturni in pa medverski dialog. Prav tako je tukaj še vprašanje trajnostnega razvoja in pa to, kako doseči ravnoteže med konkretnimi projekti, s katerimi bomo razrešili konflikt na Bližnjem vzhodu. In pa na drugi strani tem, da se ne bi preveč zapletli v to situacijo. Torej, potrebno je poskrbeti neko ustrezno ravnoteže in to, upam, bo poštevalo tudi eh, trenutno predsedstvo. Pogosto pa je več um, težav, kot pa uspešnih rešitev. Rad bi se zahvalil vsem kolegom za delo. Morda je treba nekaj točk še nekoliko um, izpiliti. Ehm, gre za občutljivo vprašanje migracij, kot ste dejali. Mislim, da smo tudi tukaj uspeli najti kompromisni predlog, ki bo všeč vsem. Ta predlog je uravnotežen. Morda nekaj stvari še ostaja odprtih, ampak mislim, da bomo po tej razpravi lahko to nekako še razčistili. In gledajte, res je, ta proces je težaven, je pa zelo pomembno, da eh, parlament poda čim bolj jasno in močno politično sporočilo. Najlepša hvala poročevalcu Pejonu. Sedaj pa predajem besedo poročevalcem v senci, najprej kolega Čenako. Eh, hvala, gospod predsednik, najčastitam poročevalcev oziroma gospodu Pejonu za odlično delo, ki ga je opravil. Mislim, da je na pravi poti, da bo zadeve dobro formuliral seveda. Bo to vprašanje, s katerim se bo svet ukvarjal. Mislim, da je pravi trenutek eh, za Evropski parlament, da, da svet ustrezno sporočilo sploh o upoštevanju barcelonskega procesa doslej. Barcelonski proces eh, ni izpolnil pričakovanj. Mnogi programi niso bili izvedeni ali pa niso bili ustrezno implementirani. Zavedamo se, da konflikt na Bližnem vzhodu ni pomagal barcelonskemu procesu. dejstvo, da imamo izredilce in palestince v sekretarijatu, da imamo izredilce in palestince v sekretarijatu nam, da je upanje, da bomo rešili problematiko, vendar pa je treba še napredovati, preden se bomo lahko s tem ukvarjali. Ampak Lizbonska pogodba nam daje določeno upanje in eh, mislim, da bo izredilsko palestinski sekretarijat prispeval k temu, da bo šlo naprej. In kljub temu, da se soočamo z težkimi okoliščinami, imamo še vedno možnost eh, uspeti. Gospod predsednik, menim, da je Unija za sodelovanje in eh, v sredozemlju nekaj, kar mora pokriti vse, vsa področja. Če tudi je Evropa izgubila veliko mm, svojih eh, simbolov. Mislim, da nismo vsega izgubili, kar zadeva evropski imič eh, v Severni Afriki. Mislim, da bomo tukaj lahko govorili tudi o kulturi, trajnostnem razvoju, izvrževanju, pravicah posameznikov in enakopravnost med spoloma. Prav tako bomo lahko vključili prizadevanja teh držav pri krepitvi demokratičnih procesov, kar pa ne pomeni, da bo šel ta razvoj da bo ta razvoj v nasprotju z njihovo kulturo. Ljudje lahko tukaj veliko pridobijo, govoriti moramo tudi o vprašanju migracij. če bomo tem državam pomagali, si bo morda ta ali oni med priseljenci premislil, preden bo prečkal sredozemsko morje. V 39. predlogu sprememb govorimo o points of reference. Želela bi, da se to črta. ali point de référence v francoščini. Te besede bi si želela črtati. Mislim, da se amandmaje zelo dobro vklapljajo v poročilo, ga izboljšujejo, dobili pa smo tudi kar nekaj kompromisnih. Eh, predlogov sprememb, vsemi temi prispevki bomo lahko dali večjo politično dimenzijo delu, ki ga upravljamo tukaj in podali politično sporočilo glede Unije za sredozemlje. Hvala lepa. Za tri minute, kolegica Flotre. Merci, euh, Hvala lepa, gospod predsednik. Sedaj smo prišli na obravnavo poročila, oziroma kompromisne predloge. Najprej hvala lepa poročevalcu ki je pri pripravi poročila vse skozi bil pripravljen sodelovati, vse skozi je bil dostopen in prav tako je želel razumeti, kakšne so določene skrbi in pa pomisleki kolegov. Tako smo dosegli kompromisne predloge, ki so v veliki večini uravnoteženi. Včasih uravnoteženje pove eh, ravno veliko, pa tudi dosledni. Uspeli ste upoštevati pomisleke enih in drugih in dosegli smo dober rezultat pri večini kompromisnih predlogov. Ampak gledajte, kljub temu pa je še vedno nekaj um, odprtih točk, pri kateri s to skupno voljo za sodelovanje vendele nismo uspeli doseči rezultatov, ki smo jih želeli. Naj omenim najbolj zapletena vprašanja. Ne bom omenila tistih stvari, ki smo jih že razrešili večino stvari smo uspeli razrešiti. Kje so še vedno težave? Predlog spremembe 11 glede kmetijstva. Sveda, vem, da je potrebno podpreti pogajanja v Svetovni trgovinski organizaciji glede kmetijskih proizvodov, ampak večina v naši politični skupini um, tega pristopa ne podpira. Torej, 11. predlog spremembe bi naša skupina lahko podprla v primeru, če bi se lahko izognili sklicu na pogajanja v okviru STO in eh, bolje treba ustrajati na kakovosti um, eh, SKP glede prehranskih proizvodov in pa glede zanesljive oskrbe s hrano oziroma prehranske suverenosti. To želi kar nekaj članov naše skupine. Torej, to piše v enajstem. Potem 13. Obnovljiva energija. Po našem mnenju moramo ta 13. kompromisni predlog čim bolj jasno zapisati. Torej, ja, um, ali je potrebno razviti obnovljivo energijo, ali je potrebno podpreti uh, sončno energijo. Predvsem je treba dati prednost energetskim potrebam držav z juga sredozemlja. Torej, sklic na omrežje mora biti zelo jasno zapisan. In torej gre za omrežje jug-jug. Torej, me zanima, poročevalec, ali bi lahko podprli to, da bolj jasno zapišemo ta odstavek. Torej, ne samo posebej jug-jug, um, ampak izključno jug-jug omrežje. Tako bi lahko razrešili um, odprta vprašanja, ki so še odprta pri 13. predlogu spremembe, potem pa migracije. Res je tukaj uh, bilo težko doseči dogovor. Moram pa reči, da sem zadovoljna, da ste jasno zapisali to, kako je pomembno poskrbeti prosti pretok ljudi na obeh stranih sredozemlja. Prav tako je pomembno, da so jasno zapisane tudi pravice do azila. Tudi to je zelo pomembna točka, ko gre za um, pravice do um, azila na obeh stranih sredozemlja. Potem pa še kompromisni predlog ena. Tukaj gre za človekove pravice in zapisali smo um, posameznikove pravice, prav tako tudi kolektivne pravice na socialnem in političnem področju. Mislim, da je ta sklic še vedno zelo pomemben. Če se poročevalec strinja, bi lahko tako kot v prejšnjih različicah ponovno navedli ta sklic v prvem kompromisnem predlogu. Hvala. Grazie, Najlepša hvala, gospa Flotre. Sedaj pa kolega Mejer za tri minute. Eh, yo también quería sumarme al agradecimiento, señor Pillón, a pesar. Hvala lepa, gospod predsednik, tudi sam bi se pridružil čestitkam gospodu Pejonu. Še tudi naša politična skupina vložila 40 predlogov sprememb in nobenega ni videti med vašimi kompromisi. Pa kljub temu vam čestitam. Gospod Pejon, poskušali ste doseči čim širši konsens. To drži je moja politična skupina in je ne glede na eh, predloge spremembe, ki smo jih vložili, mnenja, da gre za objektivne ovire eh, za Unijo, za sredozemlje. Žal je, je tukaj največji in najtežavnejši konflikt eh, izraelsko-palestinski, zato moramo upozoriti na nujno potrebo po spostaviti palestinske države, poleg tega pa imamo še en velik konflikt. Tukaj gre za Zahodno Saharo, ki je pod protektoratom Združenih narodov, gre za enega zadnjih procesov dekonalizacije. In tukaj imamo še vprašanje Cipra. Cipr je članica Evropske unije, zaradi tega smo vložili predlog spremembe, v katerem je zapisano, da mora Turčija priznati in spoštovati vse države članice Evropske unije. Naša skrb pa je namenjena 40 tisoč vojakom, ki so člani turških sil na Cipru. To je na vsak način določena ovira vodočega razvoja Unije za sredozemlje in mislim, da bo tukaj prihajalo do težav. In v tem smislu smo tudi vložili naše predloge sprememb glede konfliktov, za katere menimo, da so velika ovira za prihodnost Unije za sredozemlje. Zadovoljstvo pa gotavljamo, da so določene točke, kjer se vsi ne strinjamo, kar zadeva prostotrgovinske sporozume, da tukaj nesimetrije niso opoštevanje, brez komplementarnosti in asimetričnosti pa bo prišlo samo do kaznovanja partnerjev in ne bo pripeljalo do bolj poštenih trgovinskih odnosov. In tukaj se trgovinski odnosi ne omenjajo več kot točka osrednjega pomena. Potem imamo tudi zasebno financiranje Unije za sredozemlje. Poročevali seveda smo za takšno zasebno financiranje privatno financiranje. Vendar je tukaj izbrano besedilo, ki odpravlja največje pomagljivosti, kar zadeva mnenje naše politične skupine. Mar se kaj je bilo upoštevan torej v kompromisi, zato menimo, da kljub temu, da naši predlogi spremeniti so bili sprejeti, da si je gospod Pejonsero prizadeval za zelo sprejeti jemljiv način upoštevanja vseh aspektov, tudi vzpostavitve palestinske države. In menim, da mora biti to jasen eh, signal našega parlamenta. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Mejer. Sedaj pa nadomestnik poročevalca v senci za skupino Alde, kolega Görens. Tri minute. Merci, euh, Hvala lepa. Gospod predsednik, gospod Vajgal me je prosil, da ga tokrat zamenjam, ponavadi tega sicer ne počne. Torej, to ni moja naloga, prav tako bom um, sprejel nalogo, da uh, zagovarjam stališče gospoda Vajgla. Kot prvo, rad bi zelo pohvalil gospoda poročevalca, to si gotovo zelo zasluži in kot že rečeno prej, um, nadaljujem v angleščini tisto, kar želi povedati gospod Vajkal. Skupina Alde menim, da ima Unija za sredozemlje veliki potencial delo na najpomembnejših področjih, transport, migracije, izobraževanje, kultura so posebnega pomena za prihodnost naših odnosov z državami z južno obali Sredozemskega morja. Smo pa še zelo oddaljeni od izpolnitve naših ambicij in na naše razprava danes se prihaja v pravem trenutku. Veseli me, da je sekretarjat v Barceloni postal funkcionalen. Še vedno pa bo trajal nekaj časa, da bo popolnoma dobro začel delovati, bilo pa je pomembno spostaviti tak sekretarjat. Zdaj bo potrebno zagotoviti, da bo imel sekretarjat ustrezno osebje in bo ustrezno financiran. Pomembna dodana vrednost eh, Evropske unije za sredozemlje je osredotočanje konkretne projekte, torej da gremo. S tem gremo stran od velikih političnih razprav in se skupno lotevamo praktičnih zadev, kot je sodelovanje v energetskih projektih, skrb za sredozemsko morje, spodbujanje večjega sodelovanja na področju izobraževanja in tako naprej. Vendar pa ne smemo eh, spregledati realnosti tega sveta. Našo pozornost si zasluža konflikt na Bližnem vzhodu. Zavedati se moramo, je, moramo da je Evropska unija za sredozemlje pomemben menik na tem področju. Obe strani v konfliktu bodo sedaj sodelovali pri izvajanju projektov. To moramo seveda pozdraviti in spodbujati. Prav tako Prav tako se ne smemo omikati pred dialogom z našimi političnimi partnerji. Treba je povdariti, da zelo ocenimo spoštovanje človekovih pravic. Sredozemsko območje ne postaje območje tolerance in miroljubnega sobivanja raz, ljudi različnejše eh, veroizpovedi in eh, prepričanj. Zauzemamo se za okrepljeno sodelovanje z državami na južnih obalah Sredozemskega morja. Tukaj imamo še veliko možnosti, ki jih nismo izkoristili. Želimo si več regionalnega trgovanja, več čezmejnih infrastrukturnih projektov. Tukaj lahko pomagamo, naši partnerji na jugu pa morajo prevzeti vodilno vlogo. Naj povdarim tudi področje financiranja če želimo, da bo Unija za sredozemlje delovala in bo izvajala projekte, moramo temu nameniti tudi ustrezna finančna sredstva. Evropska investicijska banka je tukaj odigrala pomembno vlogo. Upravljala je z finančnimi instrumenti in koordinirala velike projekte v Uniji za sredozemlje. Evropska unija mora biti pripravljena okrepiti to sodelovanje z ustrezno finančno sredstvo. Euromed investicijsko banko. Hkrati pa je treba zagotoviti, da bodo projekti ustrezno proučeni in da bodo privlačeni tudi za zasebne investorje. Samo še par stavkov. Na koncu naj podam še svoje mnenje glede 11. kompromisnega predloga. APM je bil vzpostavljen in presega cilje UFM-a in zaradi tega je treba ohraniti sedanje pojmenovanje. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Görens. Zaključili smo s prispevki poročevalcev v senci. Sedaj pa še kolegica Kokpa in kolega Olbjols. S tem bomo zaključili razpravo. Dve minuti vsak. Zelo, Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama bi se rada zahvalila kolegu gospodu Pejonu za upravljeno delo, pa tudi za pripravo kompromisnih predlogov sprememb. Rada bi dejala, da večina predlogov sprememb, ki so jih predlagali kolegi, poudarja pomen sodelovanja z sredozemljem. Predlogi pravijo tudi, da Unija za sredozemlje ne more nadomestiti barcelonskega procesa. Ta je ključnega pomena. Vendar pa potrebujemo tudi skupne programe in pa reforme, ki bodo izboljšale življenje ljudi v tej regiji. Pri tem se je potrebno osredotočiti na gospodarsko rast in pa na človekove pravice ter uspodbujanje demokracije. Politični dialog ostaja izjemno pomemben. Še več. Mislim, da je potrebno poskrbeti za sodelovanje na različnih ravneh, na ravneh eh, ministrov, strokovnjakov, na ravni eh, civilne družbe in tako naprej. Poznamo probleme, ki izhajajo iz izraelsko-palestinskega konflikta. In seveda je potrebno povdariti potrebo po rešitvi spora. Enako velja tudi za spor na Cipru. Ne moremo pozabiti na neprijetne dogodke preteklih dni. Sodelovanje na določenih ključnih področjih, na manj političnih področjih, lahko prispeva k graditvi zaupanja na obeh stranih. To je nujno potrebno, če želimo najti rešitev za prihodnost. Sedaj pa še beseda ali dve o ženskah, to je moja zadnja točka. Mislim, da je kompromis odličen. Spet mislim, da moramo preiti od praznih besed eh, do konkretnih dejanj. Potrebujemo specifičen program za ženske znotraj Unije za sredozemlje. Rada bi se še enkrat zahvalila poročevalcu Pejono. Hvala lepa, kolegica Kopa. Sedaj pa kolega Olbjols. Sí. Uh, eh, eh, rapidamente, e, este es un buen informe. Čisto na kratko, to je odlično poročilo. Vendar pa obstajajo seveda določena vprašanja, kjer ne moremo doseči zadovoljivega rezultata tisti, ki so vložili predloge sprememb in pa poročevalec, želijo doseči napredek na področju Unije za sredozemlje. Vendar pa poznamo probleme, ki v sredozemlju obstajajo. Kolega Pejon jih je tudi jasno opisal, sicer na diplomatski način. Dejal je, da obstajajo problemi za Unijo za sredozemlje in da se ti problemi kažejo na treh področjih najprej gre za načrt kot takšen. Gre sicer za demokratičen proces, vendar pa so inštitucije zelo toge in to vodi v situacijo, v kateri vprašanje bližnjega vzhoda pravzaprav blokira Unijo za sredozemlje. To smo videli pri konferenci o vodi pred nekaj dnevi. Potem pa je tukaj še naslednji faktor. Konflikt med Palestino in Izraelom ovira delovanje Unije za sredozemlje. Poleg tega pa nastajajo tudi v bilateralnih odnosih znotraj Evropske unije nasprotja glede ciljev in razvoja Unije za sredozemlje. Torej, mislim, da si ne smemo delati utvar za dobro resolucijo teh problemov. Ne bomo rešili. Hvala lepa, kolega Olbiols. Medtem želi besedo še kolega Bodis in kolegica Vlasto. S tem pa zaključujem seznam govornikov. Kolega Budis. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi se pridružil drugim, eh, ki so govorili o tem, kako zelo pomembno delo je opravil gospod Pejo. Prav tako sem vesel, da je to delo opravil zelo odprtega duha. Pročuje vse različne predloge sprememb. Tako kot gospod. Pejo in pa kolega Bjo, sem tudi sam zaskrbljen glede junijskega vrha. V tem kontekstu je zelo pomembno, da Evropski parlament spreme jasno stališče in da ponovno ponovimo zavezo procesu Unije za sredozemlje. Vrh julija 2008 je bil uspešen, tako smo uspeli ponovno um, sprožiti barcelonski proces v drugačni obliki. Predpostavka je bila naslednja. Ne smemo čakati na to, da se bodo um, um, izraelci in pa arabski narodi politično dogovorili. Ne, treba je začeti s konkretnimi stvarmi kot eh, civilna zaščita, zmanjševanje onesnaževanja in voda. In potem bo ostalo prišlo samo po sebi. Takšen pristop je pravi. Enako velja tudi glede konflikta v Zahodni Sahari prav tako tudi za turško-ciprsko vprašanje. No, pri bližnjem vzhodu pa mislim, da takšen pristop morda ni najboljši. Bombardiranje v Gazi, ki je zahtevalo veliko smrtnih žrtev, potem zelo um, ostra politika izraelske vlade, še posebno odkar je prišel na oblast Netanjahu skupaj s Libermanom, so stvari, ki ogrožajo napredek delovanja Unije za sredozemlje. Ne moremo se zadovoljiti s tem, da bodo američani iskali politične rešitve, Evropa pa naj bi skrbela za skupni razvoj, eh, sosedsko politiko in pa financiranje razvoja. Parlament, pa tudi komisija in svet morajo v tem dialogu vse skozi podariti to, kako zelo pomembno je, da eh, pridemo do rešitve dveh držav ki živita skupaj um, in imata tako ena kot druga za prestolnico Jeruzalem. Hvala lepa, kolega Bodis. Sedaj pa še kolegica Vlasto za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsednik, za besedo. Res je, to poročilo Unije za sredozemlje smo pravilno umestili na naš dnevni red, tako bo lahko Evropski parlament predstavil svoje stališče, še preden se predsedniki držav in vlad sestanejo na junijskem vrhu za Unijo za sredozemlje. To poročilo je zelo pomembno. Da Siofi, da Franko in pa drugi kolegi smo menili, da je zelo pomembno, da predstavimo nekatere politične smernice, še posebno v zvezi s tem, kako eh, je potrebno, da zagotovimo eh, energetsko skrbo, potem um, reforme infrastrukture, ter pa, um, da pritehnemo investitore, ter pa opravimo gospodarske reforme. Vzpostavitev skupnega prostora za višjo znanost in izobraževanje je pomemben dejavnik, prav tako tudi vzpostavitev sredozemskega instituta. Prav tako smo ustrali pri tem, da moramo zagotoviti večjo gospodarsko in pa trgovinsko integracijo med državami z juga. Ne gre za to, da um, bi razvili samo odnose med severom in jugom, ampak tudi za to, da razvijemo več stranske odnose. Regionalna integracija juga je ključni pogoj za uspeh našega partnerstva. Unija za sredozemlje mora k temu prispevati, jasno. Uh, Pri vseh teh vprašanjih smo z gospodom Pejojem lahko našli dobre kompromisne rešitve. Hvala lepa za to. Sedaj imamo za to pred seboj celotno, jasno in uravnotežno poročilo in upam, da bo to poročilo naletelo tudi na veliko podporo med našimi kolegi. Prav tako upam, da bodo to poročilo poštevali tudi predsedniki držav in vlad na vrhu. Najlepša hvala, kolegica Vlasto. Sedaj pa v zaključek razprave še kolega Pejon. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, kolegi. Tisto, kar je povedala Ene Flotra na začetku, je bilo res. Torej, skupaj smo delali, morda pa kontekst ni najboljši. Naš cilj je predvsem to, da eh, obogotimo naša skupna stališča, pa da so ta stališča čim bolj eh, celostna. Naprimer, glede kulture in pa izobraževanja, torej pri drugih vprašanjih, um, so bili predlogi sprememb taki, da so obogatili besedilo pod... in zapisali smo jih v taki obliki, kot so bili tudi zastavljeni. Prav tako smo želeli obrati naslednjo pot. Ne bi želel, da bi mislili, da je edina težava Unije za sredozemlje izraelsko-palestinski konflikt. Izraelsko-palestinski konflikt seveda je velika težava, pa vendarle. Kot sem že dejal v končno besedilo, smo vključili kompromisni predlog, v katerem je treba omeniti, da potrebujemo dve državi, s prestolnico Jeruzalem in ti dve državi sta naša skupna odgovornost. Ampak gledajte, tukaj so potem še druge stvari, tudi sami ste to omenili, naprimer Zahodna Sahara, Cipr in pa številna druga vprašanja, tudi kot je povedal kolega Bios, tisto, kar se dogaja v zadnjem času v zvezi s Turčjo. V Uniji za sredozemlje se nahaja veliko težav vemo, um, Gaza, izraelsko-palestinski konflikt, to je blokada za napredek, ampak tukaj so potem še številna druga vprašanja. In evropske prestolnice zelo težko okrepijo svoje sodelovanje, kajti dvostranski politiki in pa sosedski politiki smo številni zelo zavezani. Uh, zelo težko je bilo naše partnere z juga vključiti v popolnoma drugačno um, logiko, torej skupno predsedovanje, skupna odgovornost, skupno um, združeno delovanje. Torej, mislim, da se ne smemo preveč osredotočiti na posamezne točke, kajti seveda mislim, da nekateri v Izraelu, tudi v Palestini, ne želijo, da dosežemo napredek. Ampak izraelsko-palestinski konflikt ni vse. Tukaj so še druge točke, o katerih se lahko um, dogovorimo. Potem ciprsko vprašanje, tukaj smo dobili kar nekaj predlogov sprememb, o tem smo govorili še danes do povdne. Do jutri zjutraj bom poskušal poiskati stališče, kjer bomo poštevali stališče vseh. Upam, da bo to nekakšno razumno eh, stališče, tako da to ne bo še dodatna ovira. Eh, Obene pa je treba seveda upoštevati to, kakšna so naša glavna načela. Gospa Flotha, gledajte, ne nasprotujem konceptu kolektivnih pravic. To lahko vključimo. Um, sicer ne vem točno, kaj to pomeni. Gledajte, um, javno dobro, a to pomeni tudi dostop do javnega dobrega. To smo že vključili v prvi del in to na številnih mestih. Imamo politični dogovor um, glede našega sodelovanja v svetovni trgovinski organizaciji, to veste. Kot ste vi predstavili svoje stališče, se zdi, kot da nimamo zadosti velike večine, da uveljavimo sprazume z STO v našem parlamentu. Torej, potrebali bi harmonizacijo. Potem pa še zadnja točka severno-južno energetsko omrežje. Seveda potrebujemo takšen pristop, ampak zaenkrat smo dejali, da je zadosti, če zapišemo, da, kot piše pri 13. predlogu, um, ti projekti izpolnjujo predvsem prednostne naloge iz držav dobaviteljic. Tako mislim, da smo zajeli našo filozofijo, torej predvsem mora ta razvoj služiti razvoju na jugu. Seveda pa to omogoča tudi um, povezovanje med severom in jugom. Ne moramo zapisati, da tak projekt onemogoča sodelovanje med severom in jugom. To bi bilo nekoliko preveč. Torej, upam, da bomo nekatere točke lahko še izboljšali. Upam, da bomo to uspeli storiti do jutri. Mislim, da bo to lahko zelo dobro, jasno sporočilo. Uh, Um, rad bi se um, vsem zahvalil tudi že vnaprej za predložene ustne predloge sprememb, s katerim bomo lahko še lažje dosegli kompromis, ki si ga vsi želimo. Hvala lepa vsem in hvala lepa, da ste obogatili naše besedilo. Predvsem je pomembno, da imamo jasno skupno politično stališče, um, predvsem v naslednjih nekaj mesecih in pa za junijski vrh Unije za sredozemlje. Hvala lepa poročevalcu Pejonu naj tudi sam pohvalim kakovost njegovega dela. Sedaj pa predajam predsedstvo kolegu Budisu za zadnjo točko dnevnega reda. Na svidenju sem skupaj. <laughs> Bien, nous passons à l'examen du euh, rapport concernant les défenseurs des, des droits de l'homme. Et je donne la parole à Madame Ortala pour la. Poglejmo še poročilo zagovornikov človekovih pravic. Prosim, da predstavite um, kompromisne predloge sprememb. Thank you, chair. Najlepša hvala, predsedujoči. Poročilo o zagovornikih človekovih pravic naj bi zagotovilo smernice Evropske unije za boljšo zaščito zagovornikov človekovih pravic. To je ključnega pomena v okviru politike Evropske unije za človekove pravice. Potrebujemo močnejše mehanizme in pa bolj sistemski pristop. Naš namen je bil tudi, da poskrbimo za boljšo koordinacijo z drugimi inštitucijami Evropske unije, torej s komisijo in svetom in pa z mednarodnimi organizacijami, ki že podpirajo zagovornike človekovih pravic. Tukaj gre za Združene narode in pa svet Evrope. Zanimivo je, bilo pogovarjati se s predstavniki civilne družbe, ki prav tako delajo na tem področju. Ta osnutek poročila, ki bo predmet glasovanja jutri, je zelo interaktiven dokument. Šlo je za dobro sodelovanje, zato upam, da res predstavlja politično voljo tega parlamenta in da bo dobil tudi podporo drugih inštitucij z velikim zadovoljstvom ugotavljam, da je visoka predstavnica izrazila željo, da bi prisostvovala razpravi v okviru plenarnega zasedanja junija. O tem bomo razpravljali, ko bomo razpravljali o letnem poročilu o človekovih pravicah v Evropski uniji. Rada bi se zahvalila kolegom za uložitev številnih predlogov sprememb ne moremo biti vedno zadovoljni z 117 predlogi sprememb, ampak tokrat sem čutila, da želijo kolegi prispevati k osnutku poročila v duhu tega poročila. Tako da sem lahko skoraj da vse vključila v ta osnutek. Na seznamu glasovanja lahko najdete številne kompromisne predloge sprememb po mojem mnenju ti kompromisni predlogi vključujejo večino predlogov sprememb, ki so jih eh, predlagali kolegi. Naj omenim specifično dve točki. In sicer predlog spremembe 40. Namen tega predloga je bil, da najdemo novo definicijo za zagovornike človekovih pravic. In predlagala bi, da tega predloga spremembe ne bi sprejeli, ampak da bi sprejeli predlog spremembe 28, ki se zauzema za široko definicijo v skladu z deklaracijo o zagovornikih človekovih pravic. Zakaj? Zato, ker obstaja nekaj avtoritativnih režimov, ki si želijo ožjo definicijo zagovornikov človekovih pravic, tako da ti ne bi bili tako zaščiteni. Torej, predlagam, da glasujemo za predlog spremembe 28 in proti predlogu spremembe 40. Poleg tega sem morala zavrniti tudi predlog spremembe 52, ki govori o regionalnih in tematskih strategijah za zagovornike človekovih pravic moj osnutek poročila pa se osredotoča na poudarek regionalnih strategij, ki naj bi jih razvile delegacije Evropske unije. Mislim, da je to vse in upam, da so skupine zadovoljne z pogajanji, ki so potekala. Naše sodelovanje se odraža tudi v seznamu eh, glasovanja. Imela pa bom tudi dva ustna predloga sprememb. Hvala lepa, kdo želi besedo? Pa ženaku in pa veržja. Prosim, hvala lepa, gospod predsedujoči. Randa eh, bi dejala, da smo dosegli nekaj dobrih kompromisnih predlogov sprememb in rada bi čestitala gospe Hautala. Opravila je namreč odlično delo, kar zadeva predlog spremembe 40. Predlog spremembe 28, eh, gospa Hautala, je nasprotujoč eh, predlogu spremembe 40. Nanaša se na Združene narode, in tako naprej. In res je, da situacija še zdaleč ni jasna, vendar pa bi rada bolj jasno definicijo. Torej predlagam naslednji kompromis. Mislim, da bi lahko sprejeli vaš predlog spremembe 28 in da bi na mesto predloga spremembe 40 zapisali, da bi morala da bi morali poleg deklaracije iz leta 1998 še dopolniti definicijo zagovornikov človekovih pravic, tako da bodo lahko ti ukrepili svojo delo in uh, eh, uspodbujali spoštovanje človekovih pravic. Če gospa Hautala sprejema predlog spremembe, ki sem ga predlagala, potem bi to pomenilo, da bi povezali predloga sprememb 28 in 40, ne da bi si ta dva nasprotovala. Hvala lepa. Madame Vergia je voudrais euh, moi aussi euh, remercier euh, madame Otola. Hvala lepa. Hvala lepa za ta predlog in pa za poštevanje predloge sprememb. Ti kompromisni predloge in spremembe so v večini spremljivi. Tudi za Evropsko združeno levico nekaj pa obžalujem. Gospa Mutela morda včasih preveč spoštuje organe iz komisije in sveta in morda bi včasih um, naše formulacije lahko nekoliko bolj odločno zastavili. Hvala lepa za vaše predloge glede sankcij pod narekovaji. Ta izraz je morda nekoliko prehut, ampak lahko bi rekla morda pritiski na področju trgovinskih sporazumov. Nekaj se mi zdi nekoliko čudno, se sprašujem, kako je s predlogom spremembe 27, torej tukaj piše um, 10. junija ne bi glasovali o varnosti družin. Kaj to pomeni? Pogosto se družine uporabljajo kot sredstvo pritiska na zagovornike človekov pravic. Morda je tukaj prišlo do manjšega nesporazuma. Prehvala lepa za te predloge. Mislim, da bomo tako lahko um, še vedno dosegli. Več ne pride tudi glede dveh hitrosti in pa glede tega, da je retorika drugačna kot pa ukrepi. To se pogosto sliši tako glede parlamenta, kot tudi sveta in pa komisije. Prav tako bi rada povedala še to, da je najlepši primer, eh, trenutno primer Tunizije. Vse skozi slišimo klice na pomoč zagovornikov za človeka pravice iz Tunizije in eh, tam trgovina poteka na hrbtu zagovornikov človekov pravic in to res obžalovanja vredno. Če drug, gospa Mutala. Uh, uh, Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospa Janako, razumem, zakaj mi ugovarjate in zakaj ste podali ta ustni predlog spremembe v zadnjem trenutku, ampak če bi storili, kakor želite, torej če bi še bolj razvili definicijo zagovornikov človekovih pravic, bi lahko rezultat bil zaskrbljujoč. V svetu za človekove pravice Združenih narodov vidim, da določene države želijo izključiti nekaj skupin iz kategorije zagovornikov človekovih pravic. Torej, žal mi je, ampak mislim, da tukaj ne morem popustiti. Mislim, da gre zres za nevaren predlog spremembe, kljub temu, da spoštujem vaše cilje. Gospa Veržja. Predlog spremembe 27. Ja. Družine in starši družine in starše smo vključili, glede na vaš predlog, torej to ni problem. Nisem želela uporabiti vaše besedice defense, kajti govorimo bolj o protection in promotion človekovih pravic, torej bolj o zaščiti in spodbujanju človekovih pravic. Vendar pa smo vaš pevali. Kljub temu pa hvala lepa objema kolegicama za izkazano zanimanje v, tem, v tej zadnji fazi. Merci, pa do demanda intervencijo. Lepa, nišče drug več ne želi besede. Torej, vaša informacija. Torej, čez pol ure ima sestanek reširno predsedstvo. Jutri do povdne ob pol enajstih pa bomo glasovali. Hvala. Končali smo.